Sì. Cari colleghi, diamo... Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo z delom z nekaj minutno zamudo, e, vendar tudi sedaj še nismo e, v popolni zasedbi, čeprav smo čakali deset minut, vendar ne moremo preveč zavlačevati z delom. Prva točka na dnevnem redu je resolucija Evropskega parlamenta o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo. Ta, to poročilo je bilo povirjeno povirjeno Ulriki Lunaček. Preden ji dam besedo, da eh, želim obvestiti, da bo jutri ob 18. uri izredna, izredno zasedanje AFET, AFETA z podpredsednikom Kosova eh, Slobodanom Petrovičem, ki bo eh, seveda Eh, ki ga bo še posebej zanimalo to, kar bo povedala danes gospa Lunaček. The... Hvala lepa, predsednik, hvala kolegom, ker so prišli sem, zato da se bomo lahko pogovorili o prvem osnutku letošnjega poročila o Kosovu. Seveda to zadeva tudi druge države eh, kandidatke, Eh, ki potrebujejo podporo komisije in tu bi šla skozi nekatera glavna vprašanja, ki se mi zdijo pomembna in seveda se pa veselim razprave s kolegi. Pri tem je treba vedeti, da gre za nekoliko kontroverzno vprašanje v nek ne nekaterih stališč, ampak upam, da bomo vendarle prišli do večine v zveze z pomembnimi vidiki. Naj povem, da v tem poročilu vsekakor nisem mogla Torej, vsekakor potrjujem uh, in zagotavljam evropsko oziroma perspektivo Evropske unije za Kosovo, zagotovo se mora na, pos, proces širitve nadaljevati in tudi evropski mirovni projekt ne bo zaokrožen, dokler vse zahodno-balkanske države nekega dne, upam, da ne v. Uh, preveč daljni prihodnosti ne bodo del Evropske unije. Kljub težavam, kljub krizi, ki jo zdaj imamo v Evropski uniji, mislim, da je vendarle pomembno, da znova potrdimo to perspektivo, evropsko perspektivo, kar počnem, kar sem storila tudi v tem poročilu o Kosovu. Kot sem naredila, storila že v prejšnjem poročilu, bi tudi zdaj rada povdarila eh, dobrodošlico ostalim petim, še tistim, oziroma poziv petim eh, državam članicam, ki še niso priznale Kosova, da to storijo, upam, da bi to vendarle bilo mogoče storiti. Vem, da tu ni soglasja niti v tem parlamentu, ampak vendarle mislim, da velika večina se strinja z potrditvijo. Poleg tega bi rada povedala, kot je povedal že Evropski parlament tudi v preteklosti, da Eh, in, in v zadnjih mesecih in zadnjih letih smo se o tem pogovarjali in vedno znova je prihajalo do posebnega, posebnega osredotočanja mednarodne javnosti na no, nekatere eh, zahteve nekaterih srpskih politikov namreč o ponovni delitvi Kosova, kar pa sama zavračam, kot je Evropski parlament to že storil, torej možnost, idejo mo, eh, delitve Kosova zavračamo. Z člani eh, kosovskega parlamenta smo se pogovarjali prav tako. Mislim, da jih je nekaj danes tudi tukaj, zato jih posebej pozdravljam, vsaj tiste, ki so, danes, ki so se nam danes pridružili. Torej, želimo povedati, da eh, vizumski dialog prav tako ostaja nekaj bistvenega za kosovske prebivalce, ne glede na to, iz katerega etič, etničnega ozadja prihajajo. Eh, Kosovari, Romi, Srbi in tako naprej. To je bistveno. Vizumski dialog mora ostati in v poročilu komisarja Fileja se govori o tem, da se priporoča, da se začne vizumski dialog. Letos se bo to zagotovo začelo in, in komisija bi eh, morala dati zeleno luč za to, da se ta dialog čim prej začne, zato da bo lahko kosovska vlada tudi začela z izvajanjem vseh zahtev v zvezi z liberaliza vizumsko liberalizacijo za svoje državljane. Ko pa govorimo o Kosovo kot takem, eh, v poročilu obžalujem, da da je prišlo do nekaterih nepravilnosti med volitvami, namreč pri volitvah parlamenta, predsednika, oblikovanja vlade in prav tako govorim o tem, da je treba čim hitreje kaznovati kršitelje Eh, oziroma tiste, ki so povzročili nepravilnosti, da se mora končati ta kultura nekaznovanja, ki se še vedno marsikje pojavlja na Kosovu. Ravno zaradi tega, da bo vzpostavljeno ustrezno zaupanje na ravni državljanov in v državo kot tako. Prav tako je zelo pomembno, tudi v mednarodni mediji o tem govorijo, pomemben je dialog med Kosovim, Kosovom in Srbijo. Na srečo se je danes to na, se, se je ta ravno danes nadaljeval. Gospod Kuper tukaj govori v nekem poročilu, eh, da se po, eh, eh, dialog ponovno vzpostavlja v pozitivni smeri. Mislim, da je to res zelo pomembno. Gre za pomembno sodelovanje. Pomembno je tudi prihodnje sodelovanje Srbije in Kosova in upam, da bo dejansko dialog pripeljal do pozitivnih rezultatov. Kar nekaj je bilo že dogovarjane, dogovorjenega, upam, da se bo to začelo tudi izvajati, še posebej na strani srpske vlade, čim hitreje. Hkrati pa to omenjam tudi zato, ker si želim, da bi ti sporazumi tlakovali pot za pogodbo tudi med Kosovom in Evropsko unijo, torej kar bi bilo pomembno za prihodni razvoj odnosov z Evropsko unijo. Nestabilna, napeta situacija na severu Kosova je seveda zaskrbljujoča za vse nas. In v poročilu znova pozivam srpsko vlado, eh, da razpusti paralelne strukture in da se začne proces Ahtisari dejansko izvajati tudi na severu. Namreč tisti Srbi na severu, ki lahko sprejmejo življenje na Kosovu, bodo imeli ustrezno dobro avtonomijo, če se bodo s tem strinjali. Tu govorim pa tudi o pozitivnem razvoju v severnih skupnostih južno od reke Ibar. Namreč pred nekaj leti so bile stvari precej drugačne, zdaj so se eh, vzpostavili občinski organi z srpskimi župani ponekod, kar nekaj ekonomskega razvoja eh, smo tudi videli in napredka, kar je seveda zelo koristno in zelo dobro za to multietnično situacijo, ki jo pač na Kosovo imamo. Pomembnost pravne države je prav tako povdarjena, pomembnost vloge eh, torej Euleksa je največja misija, ki jo imamo trenutno eh, strani Evropske unije eh, in je seveda pomembna za celotno za področje organiziranega kriminala, korupcije, vojnih zločinov, o tem smo govorili z nekdanjim ministrom za transport, eh, oziroma eh, nekdanji minister za transport je zdaj v postopku. Vsekakor korupcija in organizirani kriminal sta nekaj, s čimer je treba opraviti in o, o tem, s tem se bodo morali ukvarjati več na obeh straneh. Kar se tiče držav članic, ki sodelujejo v Euleksu, pa je od njih treba pričakovati, da bodo bolj odprte tudi eh, pri obravnavanju uh, in obsodbah, tudi zato, da se bo, hkrati pa, da se, mo, se mora ustrezno izvajati program zaščite prič, eh, tudi če jih je treba izseliti kam drugam. Namreč tukaj morajo države članice preprosto storiti več za to, da bo EULEX uspešen. Govorila sem že o predstavnikih kosovskega parlamenta, ki so tukaj. Treba je povedati, da ima parlament zelo pomembno vlogo pri nadzoru uh, vlade, kar se tiče proračuna, kar se tiče volilnih reform in hkrati je Kosovska skupščina tudi zahtevala, da se izvedejo ustavne spremembe v naslednjih pomožnostih, pomožnosti 18 do 24 mesecih po volitvah, ne, da se to ne odlaga na kasneje. Omenila sem korupcijo, ta je zaskrbljujoča, še posebej za državljane Kosova in tudi tu mora vlada storiti več, oblikovati ustrezne agencije, zato da bodo državljani imeli zagotovljeno in da bodo lahko verjeli, da se dejansko korupcija umika, da se jo izganja in da bo vzpostavljeno zaupanje v pravno državo. Kar se tiče pravosodja, kar nekaj napredka je bilo storjenega, vendar še vedno obstaja. Jo težave v zvezi z neodvisnostjo sodnikov, z umešavanjem politike v sodno oblast in tako naprej tu je treba še marsikaj postoriti. Kar se tiče javne uprave, podarjeno je že bilo, da potrebujemo profesionalno, zanesljivo, dostopno javno upravo, zato da bo država dobro delovala, kar je seveda pomembno tudi stališča zaupanja državljanov v lastno državo. Neodvisnost medijev je prav tako zelo pomemben vidik, ne le na Kosovu in na Balkanu, ampak v celotni Evropski uniji tudi v državah članicah. Vsekakor si želimo močne, neodvisne medije, ki ne smejo biti pod udarom kakršnega koli drugega vpliva. Diskriminacija e, zaradi etničnega izvora, spolne usmerjenosti in tako naprej in tako naprej je prav tako še vedno težavna, problem v, z, z stališča nekaterih, z vidika nekaterih. Uh, uh, uh, uh, problemov. Tudi tu potrebuje Kosovo nekaj več podpore, hkrati po, podarjam podporo za delo ombudsmana na Kosovo. Kar se tiče kulturne in uh, verske dediščine, tudi tu je bilo veliko storjenega, ampak potrebujemo še recimo zakonodajo, ustrezno zakonodajo, naprimer o zaščiti prizrenskega središča in tako naprej. To so nekateri zakonodajni, zakonski vidiki, ki še vedno manjkajo. Potem govorimo o podpori civilni družbi, prav tako je seveda problematična ekonomska situacija in okoljska situacija oziroma varovanje okolja. Eh, prav tako pa eh, govorim o dveh premogovnikih, Kosovo A in Kosovo B, eh, ki zadeva ta zdravstveno stanje številnih otrok, pa tudi sicer državljanov, namreč veliko, v zraku je veliko strupenih snovi oziroma dima smoga in iz teh, eh, iz teh toplarn zaradi tega, eh, oziroma termoelektrarn zaradi tega je tu treba povečati učinkovitost in se hkrati izogibati oziroma eh, po, po, po, spodbuditi raziskave v alternativne možnosti oziroma storiti vse, kar je potrebno, da bi se te termoelektrarne čimprej zaprle. To so glavne, glavni vidiki, ki sem jih želela povdariti. Upam, da uh, bomo imeli s kolegi plodno razpravo o tem. Vem, da obstajajo med nami nekatere razlike, tudi kar se tiče statusa Kosova, ampak vendarle upam, da bomo ohranili veliko večino, da bomo šli naprej v pozitivni smeri in zagotovili, da bo Kosovo vendarle imelo prihodnost v Evropski uniji. Kot Evropski parlament moramo seveda tukaj podpirati proces Kosova, njegovo približevanje Evropski uniji in prepričana sem, da bomo imeli plodno razpravo, tudi če bo nekoliko kontroverzna, ampak vsekakor upam, da bomo tudi imeli pozitivno glasovanje potem marca naslednje leto. Z veseljem bom poslušala vaše pripombe. Najlepša hvala. Grazie onorevole. Hvala, gospa Lunaček. Rekli ste, da je tu tudi delegacija parlamentarne skupščine Kosova, ampak ko ste vi uh, to povedali, jih še ni bilo, zdaj pa so tu v dvorani in jih prisrčno pozdravljamo in se jim zahvaljujemo za prisotnost. Ste Začeli bomo z razpravo. Gospod eh, Kukan, ki je predsednik delegacije odgovoren za Kosovo in prosim ga, da se drži časa. Treh minut ne bomo sicer preveč strogi, ampak kljub temu moramo organizirati to našo razpravo. Hvala, gospod predsednik. Zahvalil bi se za poročilo gospej Lunačkovi. Mislim, da je to dobra osnova za parlamentovo poročilo. To s tem vedno začnemo, ampak eh, s temi besedami vedno začnemo, ampak tukaj sem iskren, resno mislim, kajti mislim, da je poročilo, dejan, da poročilo dejansko omenja vsa pomembna vprašanja in hkrati tudi upam, da bo poročilo pomagalo Kosovo, da gre naprej po poti reform in integracije. Mislim, da vsi verjamemo. Tudi tisti, ki nismo bili za priznanje neodvisnosti do sedaj, vsi vidimo prihodnost Kosova v Evropski uniji, v Evropi oziroma Evropski uniji. Strinjam se tukaj z oceno komisije, ki je eh, zapisana v poročilu napredku, da je Kosovo zelo napredovalo na številnih političnih področjih, še posebej kar se tiče koordinacije evropske agende na Kosovu. Nekatere pomembne reforme so bile opravljene in tudi recimo v pravosodju in to se še vedno eh, dogaja. Dialog z Beogradom se prav tako obnavlja in gre zdaj spet naprej in upajmo, da bomo prišli do nekatih otepljivih rezultatov, tako na eni kot na drugi strani. Morda sem nekoliko preveč optimističen, vem, da so stvari težavne, ampak treba je biti optimist. Pri tem ne smemo pozabiti, da je celotni proces se začel zato, da bi življenje običajnih ljudi na Kosovu in v Srbiji bilo lažje. Marsikaj eh, v zadnjega pol leta je pokazalo, eh, se je izkazalo za ravno nasprotno in zaradi tega moramo dejavno podpreti obe strani pri njunih naporih, da bi rešili vprašanja, ki so pomembna v tem dialogu. Prav tako je treba se zavedati nekaterih problematičnih zadev. Kosovo mora izboljšati svoje zmogljivosti, kar se tiče uh, uh, javne uprave, pravosodnih organov in tako naprej. Tu je treba narediti še več naporov, bolj se morajo potruditi v zvezi z korupcijo, z organiziranjem kriminalom, ki sta še vedno zelo razširjena na Kosovo. Vemo, da to ni primer samo na Kosovo, to je treba priznati. Tudi Stanje na severu je še vedno zelo napeto in mislim, da tu ne smemo prepestiti raznim skupinam, kako se bodo stvari razvijale na severu Kosova. Seveda imajo ljudje, pravico, eh, ljudje v tem delu pravico, da mirno protestirajo, ampak hkrati mora biti zagotovljeno prosto gibanje Euleksa in drugih ustreznih eh, organov. Kot je povedal, eh, po, povedala gospa Lunaček, se strinjam, da moramo zelo podpreti misijo Eulex na Kosovu, pri tem pa upoštevati to, kar se je dogajalo v zadnjem času, upoštevati to, kar Eulex pomeni za Evropsko unijo. Morda bi bilo dobro, da bi imeli sestanek za predstavniki Eulexa, da dobimo informacije o situaciji iz prve roke. Kar se tiče liberalizacije vizumskega eh, režima, sem vesel, da je komisija predlagala, da se začne ta dialog s Kosovom. To je pomembno zato, da Kosovo ne ostane zadaj, da ne, osta, da ne izoliramo teh ljudi od ostale Evrope. Po drugi strani pa morajo kosovske oblasti pokazati, da so pripravljene, da so odločne, da bodo delale na tem, da se izpolnijo pogoji za brezvizumski režim. Mislim, da imamo dober osnotek poročila pred sabo in se, sode, veselim se sodelovanja na tem poročilu. Veselim se tudi pripravljenosti gospe poročevalke, ki jo spoštujemo in cenimo in verjamem, da bomo dobro sodelovali. Hvala lepa. Hvala, gospod Kukan. Gospod Panceri, ki je poročevalec v Senci za skupino socialistov, tri minute, prosim. No, E, tu smo ja pravzaprav sedaj pri prvi razpravi in prav gotovo bomo imeli še priložnost razpravljati o tem. Mislim, da je v osnutku, torej podpiram ta osnutek resolucije. Dobro je, da opuščamo evropsko perspektivo Kosovu, eh, seveda je to treba videti tudi v povezavi z eh, Srbijo, oboje treba gledati tudi usporedno, ampak kljub temu eh, je treba storiti še marsikaj. Nekaj je bilo že povedano v zvezi s pravno državo, to je en od temeljnih elementov, ki bo zagotovil, da bo Kosovo tudi gospodarsko lahko se razvijal in da bo več zaupanja v, Koros, v Kosovu. Seveda imamo tudi težave z eh, denarjem iz mednarodnega denarnega sklada, ki so bili najprej podeljeni 2010, ampak potem je monitoring pokazal, da so težave in tudi 2011 bo zaradi določenih uh, sklepov vlade težko uporabiti ta denar. Torej, veliko je na tej strani še treba postoriti. In predvsem je ena točka, na katero želim opozoriti <clears throat> in to se nanaša na misijo EULEX. E, torej, moja e, ocena ni tako entuzijastična kot ta gospi Lunaček. Predvsem, kar zadeva uh, financiranje, ki je predvideno za juni 2012. Mislim, da bo marsikaj treba spremeniti, kajti mislim, da, uh, ta, uh, da ni zagotovljen zadosten uspeh. Uh, performance, ta uspešnost se mora izboljšati. Um, EULEX ima seveda mednarodni status in Ehm, ampak včasih so odnosi zelo eh, težavni z obima državama. Ampak pomembno je, da temu posvečamo večjo pozornost. Če bo EULEX eh, razširjen, potem ga je treba reformirati in tudi pregledati dejavnost. In odločno želim povedati, da moramo v poročilu opozoriti na nekatere točke, eh, da je treba spremeniti eh, usmeritev delovanja EULEX-a, kajti če želimo vzpostaviti pogoje, in gospa Lunaček je govorila o tem, eh, predvsem za boljšo prihodnost te države, moramo eh, delovati bolj strogo in tudi bolj resno. S tem eh, sem tudi že končal svoj prispevek, ampak seveda bom rad. Eh, nadaljeval v tej razpravi in sodeloval v tej razpravi. Gospod Panceri, govorili ste natačno, natančno tri minute. Hvala za to in isto prosim tudi gospoda Arlakja. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam nisem tako zelo navdušen nad splošnim tonom poročila. Mislim, da je v njem premalo kritike o situaciji, glede situacije na Kosovo danes in mislim, da to ni dober znak, to ni dober, to ne prispeva k reformam na Kosovu. Sam verjamem, da bi poročilo moralo odražati dejansko situacijo na Kosovu, ki ni tako rožnata, kot se zdi. Še vedno obsta, ostaja veliko odprtih vprašanj. Pet držav članic eh, ne priznava entitete Kosovo, in zato imajo dobre razloge. Tu ne vidim tudi kakšnega velikega napredka, to je presoja kar nekaj mednarodnih inštitucij, eh, namreč eh, kako deluje Kosovo oziroma kosovska vlada, kar se tiče eh, uveljavljanja pravne države, kar se tiče potem seveda integracije oziroma vključevanja upoštevanja evropskih standardov. Tu so stvari precej negativne in s tem se strinjam. Ne vidim kakšnega velikega napora na strani kosovskih, oblast, kosovskih oblasti, če želimo eh, soditi na podlagi dejstev, ne na podlagi žargona, siceršnih floskul eh, Evropske unije, eh, ki jih radi dajemo oblastem. Še ena kritična zadeva je Eulex. Predstavniki Eulexa in politični odgovorni pristojni so, bili, so prišli k nam pred, že pred meseci In eh, tisto, kar so povedali, je bilo daleč eh, zelo nezadovoljivo. Evleks je namreč nenavadna institucija. Naj bi bili uh, svetovalci vlade, v resnici pa nadomeščajo pravosodje, kosovsko pravosodje pri boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Evropske davkoplačevalce stanejo več kot 100 milijonov evrov na leto kar je grozljiva številka za, ve, za manj kot 2000 ljudi, med katerimi so seveda toživci eh, in tako naprej, stanejo torej pet do šestkrat več kot eh, policija v katerikoli državi članici, hkrati pa ne vidimo kakšnih resnih rezultatov. Obral sem njihovo poročilo. In tu, se eh, tu, eh, tu smo se z nekaterimi kolegi vprašali, kako je, kaj je to z njihovim poročilom. Ne razumemo ga, ne govorijo o ničemer pomembnem, nič konkretnega niso dosegli. Kako so uporabili vse to obsedje, o, o, osebje na tisoče ljudi, vsta denar iz poročila, ki so ga predložili, to ni jasno. Prosil sem jih, da pridejo sem, prosil sem, da pridejo sem in da nam odgovorijo na vprašanja. Skratka, poročilo bi moralo biti bistveno bolj kritično glede dela Euleksa in tu se strinjam z gospodom Pancerjem, da če želimo še naprej financirati to inštitucijo, moramo spremeniti njihovo organizacijo, strukturo in zahtevati od njih, da bodo bolj učinkoviti in da, bode, dejan, da bodo dejansko kredibilni v tem, kar počno. Hvala lepa. Grazie, Hvala, gospod Arlaki. Earl of Dalmat, tri minute. Um, thank you, Mr. Hvala, gospod eh, predsednik. Odkar sem tu v dvorani, sem slišal več besed, ki, je bilo, uh, ki jih je bilo navedenih v zvezi s Kosovom. Diskriminacija, pravosodje, uh, potem negativna uh, pravne države, korupcija, da ni svobodnih medijev, potem široka. Uh, Eh, eh, organiziran kriminal, pranje denarja. Tako je bila opisana situacija na Kosovo strani kolegov. Lahko bi dodali tudi v poročilu, da je brezposelnost v eh, na Kosovo 45 odstotna, to so uradne številke, verjetno so uh, prave številke še više. Uh, to je popolnoma disfunkcionalna družba. Uh, in to je, gre samo za skupino, eh, ki ima določene ambicije v Evropski uniji, ki želi nekako eh, ki nekako ne prizna, da je tako. Dejstvo je, da torej mi bomo na vsak način glasovali proti stroški za to disfunkcionalno družbo, eh, to nosijo izključno evropski davkoplačevalci. Jaz sem eh, postavil celo vrsto vprašanj komisiji pred dvima tednoma in sedaj eh, nestrpno čakam na odgovor, kako komisija ocenjuje eh, stroške za Kosovo in Srbija je seveda veliko večja država, je dobila že 3,3 milijona Eh, milijarde evrov pomoči v zadnjih letih in uh, ustrezne bodo številke tudi za Kosovo. In ko uh, imajo naši državljani težave plačevati svoje račune, ne morem sprijeti, da uh, vzamemo pod naše okrilje novo uh, nacijo, za katero bomo samo plačevali. Uh, Eh, potem slišal sem, da bi, naj bi prišlo do eh, brezvizumskega režima med evropskimi državami in Kosovo. Kako eh, je to možno ob stopni organiziranega kriminala, na katerega je tudi že opozoril eden od, kolega, pa š, eden od kolegov, pa še zadnja. Nekatere stranke v na Združenem kraljestvu so za zmanjšan proračun, ne samo za zamrznitev, temveč za znižanje proračuna za Evropsko unijo. E, ni e, kredibilna, kredibilno stolišče, če rečete, da ste za zmanjšanje e, proračuna, po drugi strani pa, da si naprimer za širitev EU tudi na Kosovo in druge države. Hvala. Hvala gospod Earl of Dartmouth, tudi zato, ker ste se držali časa. Sedaj pa ima besedo gospod Weigl, tri minute, prosim. Hvala. Situacija na Kosovu eh, ni eh, odlična, to je očitno in veliko problemov je, to je očitno, ampak mislim, da Kosovo nikakor si ne zasluži, da se ga obravnava s, tako, uh, tako um, trdimi in destruktivnimi besedami, kot smo to slišali. To je komplicirana mlada država, mlad narod. In mislim, da je mnogo problemov Kosova uh, da je razlog za to, ta, da sedem držav Evropske unije še ni priznalo, oziroma pet držav še ni priznalo Kosova kot države. Res je, da je težko zgraditi novo državo, novo družbo, eh, tudi v odnosih z drugimi državami, če znotraj integracije, ki se želiš pridružiti in ki si tudi želi, da se ji pridružiš, ni soglasnega stališča o tako pomembnem vprašanju. Mislim, da iz tega dejstva izvira tudi sklepanje o tem, zakaj prihaja do incidentov na meji, zakaj so problemi, še kar naprej s sosednjimi državami. Mislim, da je pomembno za nas, za stabilnost Evrope in za ta del Evrope, da Evropska unija govori z enim glasom. In ceneje je eh, spodbujati integracijo Kosova v EU, kot pa da plačujemo uh, račune za morebitno uh, nova uh, vojna v tem delu sveta. Uh, torej, čestitam eh, poročevalki k temu poročilu. Uh, mislim, da je to poročilo uh, dobro in tudi stimulativno. Želim vprašati samo oziroma pozvati kosovsko vlado, da je bolj odprta za možnost Eh, sti Srbov, da se vrnejo na Kosovo in da se večja pozornost posveti tudi vprašanju zgodovinskih in virskih spomenikov Srbov na Kosovu. Hvala. Hvala, gospod Weigl. Gospod Tenok, tri minute, prosim. Hvala, gospod predsednik. Torej, z zanimanjem sem prebral poročilo. Eh, v preteklosti se pogosto nisem strinjal z gospod Lunaček, ampak mislim, da je dobro, da uporabimo mirn jezik, ko govorimo o Kosovu. Ampak Kosovo ostaja problem za mednarodno skupnost, ne samo za Evropsko unijo. Ne samo, da je pet držav, eh, ki niso priznali Kosova, ampak EU tudi ni cel svet. Eh, Kaj ti polovica eh, generalne skupščine Združenih narodov in tudi dve stalni članici varnostnega sveta, Rusija in Kitajska, niso priznali Kosovo. Torej, to je zelo težavna situacija, nekako vse v visečem stanju. In eh, to ne more biti uh, vzdržno dolgoročno. Torej, pravzaprav bi moralo, veliko je tudi agencij, ki so tam OECD, EULEX, ki eh, dolgoplačevalce stane 100 milijonov na leto za majhno državo, eh, ko niti ne vemo, kakšen bo dokončni legalni status in tako naprej. Razen tega je malo naložb eh, v, v gospodarstvo in tudi malo domačih virov. Torej, perspektive niso tako pozitivne. Kosovo postaja tudi monokultura. Um, uh, torej, ko je NATO vodila vojno, je bil eden od razlogov za potrditev Kosova tudi, da bo, ostala, da bo postala multikulturna in ostala multikulturna družba. Ampak jaz sem obiskal torej enklave. Uh, In sprašuje se, kakšno prihodnost imajo. Mnogi so se preselili tudi severno od Iber, reke Iber. Uh, Eh, in to tam postaja območje 99 odstotno srbsko, eh, na drugi strani pa obratno. Torej, govorim tudi v osebnem imenu, ne samo za stranko in tudi ne samo za Združeno kraljestvo. Jaz sem sicer koordinator, dolgo sem verjel, da predvsem zdaj, ko je eh, dialog, ki ga vodi Robert Cooper pod pokroviteljstvom gospe Ashton, torej da je treba zagotoviti mogoče tudi neko zamenjavo zemlja za mir. Eh, nekaj, kar bo priznala tudi Srbija in Biograd, kaj ti eh, Torej, če bi Srbija dobila suverenost nad severom eh, eh, eh, severno od reke eh, Ibar in eh, v zameno tudi za enklave, ki so na, eh, bolj na jugu. Takšna formulacija eh, bo mogoče edina rešitev eh, na drugi strani na Bližnem vzhodu, tam vedno to omenjamo, zakaj pravimo, da eh, v Evropi to ni možno izvesti, kjer eh, je prav tako eh, napeto sovražno okolje. Mislim, da, moram, da potrebujemo svež pristop v mišljenju in da ne smemo izključiti tudi te možnosti zamenjave zemlje za mir. Eh, Kosovo bi tak, na ta način mogoče imel boljšo, eh, uspešnejšo prihodnost. Hvala, gospod Tenok. Gospod Preda, prosim, da se tudi vi držite časa treh minut. Hvala, gospod predsednik. Imam tri pripombe, najprej v zvezi s prvim odstavkom. Zdi se mi namreč, da je nekoliko naivno zapisan, kajti, oprostite, Eh, ne želim biti radikalen, ampak pet držav, ki ne priznavajo Kosova, ne more biti kar tako povabljenih k priznanju. Ne gre za neko obrobno vprašanje. To je pomembna zadeva. Gre za pomembno, izjemno pomembno politično in občutljivo politično vprašanje. In mislim, da poročilo tega sploh ne upošteva. Poročilo to obravnava kot. Eh, da je večina pravzaprav sprejemljiva, namreč večina teh 22 držav, ki priznavajo Kosovo. Za pet ostalih držav je to izjemno občutljivo vprašanje, to je treba vedeti, to je treba upoštevati in seveda upoštevati tudi njihov vidik. Ne pa, da se s tem kar pomete v enem kratkem odstavku, kot je storjeno zdaj. Drugič, opazil sem, pred nekaj dnevi v eh, tisku pok, eh, o novico, vest o tem, da naj bi 20 tisoč Srbov na severu Kosova zahtevalo podporo za zaščito strani ruskih oblasti, ruski, eh, rus, Rusije, kar veliko Srb, Srbov, torej, ki je na severu Kosova, ki si želijo ruskega, ruske intervencije, menda. To seveda lahko interpretiramo na različne načine, ampak zelo eh, zanimivo je, da oni da tam ne pomislijo na nas, na Evropo. To pomeni, da obstaja veliko nezaupanje eh, dela kosovske javnosti, eh, veliko nezaupanje v Evropsko unijo, tako v 22 kot v drugih pet držav, torej ene in druge, tiste, ki priznavajo Kosovo in ne. Torej, O tem je treba razmisliti, ko pritiskamo na Beograd, kajti morda lahko včasih dosežemo ravno nasprotno od tistega, kar si želimo doseči, ko podpiramo kosovsko prebivalstvo. In končno, kar se tiče devetega odstavka v zvezi z Euleksom, se tu poziva države, ki so povedale, da želijo umakniti svoje policijske sile, poziva se jih naj o tem premislijo kar se tiče Romunije, ki je eh, to napovedala, mislim, da tu obstaja soglasje in mislim, da ni nobene možnosti, samo, samo toliko, da dopolnim vaše informacije, tu ni tako rekoč nobene možnosti, da bi to odločitev spremenili. Hvala. Grazie, onorevole. Hvala, gospod Prida. Gospod Kopa, tri minute, prosim. Mr. President, Gospa Kupa, hvala gospod predsednik. Moram priznati, da sem malo frustrirana zaradi besedila gospe Lunaček in sicer zato, ker poročevalka očitno ne sprejme dejavnosti, eh, realnosti, da pet držav ni priznalo te države. In to poročilo ne more biti sredstvo, da se pritisne na te države, da priznajo Kosovo. To je resnica, kar želimo kot eh, parlament. Torej je pozitiven signal državljanom Kosova, da imajo evropsko prihodnost in zato bo velika večina eh, glasovala za liberalizacijo vizumov in smo veseli, da bo komisija začela ta dialog o vizumih. Mislim, da eh, bomo lahko dosegli, ko bomo delali na tem besedilu, to sporočilo, pozitivno sporočilo, ampak moramo pa zagotoviti, da tiste države članice, ki imajo pravne pomisleke in druge, ne bodo sprejele, ne bodo zamenjale uh, um, svojega stališča, dokler ne bo eh, najden nek drug, nek drug izhod, eh, izhod glede statusa. Kar zadeva odnose med Kosovom in Srbijo, mislim, da moramo bolj uravnotežiti besedilo. Če beremo besedilo, je vsa odgovornost pripisana Beogradu tako je to prikazano, kot e, e, posledica neizvajanja sporazumov, ne glede na to, da je kosovska policija začela krizo lansko leto. Ampak e, mislim, da bomo imeli novo poglavje šest. E, Eh, ki bo pisal, v katerem bomo zapisali, da je Biograd eh, za to, da se ponovno spostavi dialog, razen tega je treba obsoditi vsak, eh, un, vsak unilateralen ukrep, vsak embargo, bodi si, da prihaja iz srpske ali iz sobarske strani. In evropska perspektiva je torej pomemben eh, element v tem eh, kontekstu in moramo ponovno poudariti, da je dialog edina pot naprej. Eh, in da je to edina dobra rešitev za vse prebivalce te regije. Uh, torej, Seveda gre za to, ali se dodeli status kandidatke eh, Biogradu ali ne. Torej, ta eh, pristisk na Biograd že obstaja. Mislim, da moramo malo bolj poudariti, da morajo tudi kosovske oblasti spoštovati človekove pravice Srbov na Kosovu in eh, moramo kosovske oblasti pozvati, da morajo storiti vse, da se bodo Srbi počutili varne in da ne bodo prisiljeni zapustiti svoje domovine. Hvala. E, gospa Kupa, e, gospod Brok, tri minute. Hvala. Bom zelo kratek, gospod predsednik. Mislim, da je postalo dovolj jasno, da na Kosovu, da Kosovo še ni priznan od vseh držav EU, treba je še rešiti nekatere interne eh, težave, preden bo to dejansko država, ki bo v celoti funkcionirala. Gre torej za vprašanje pravne države, vprašanja, ki so povezana z upravo, pa seveda tudi vprašanje v povezavi s konfliktom s Srbijo in s koherentnostjo, s kohezijo te države, kar seveda otežkoča neposreden napredek. Po drugi strani pa želim povedati, da moramo se držati tudi obljub glede perspektiv. Torej, če bo vlada in če bodo državljani se ustrezno potrudili, da bodo pogoji izpolnjeni, potem bo veljalo, da so izpolnjeni. In mislim, da je to tudi pomembno vprašanje za zagotovitev stabilnosti. E, torej, obljuba iz Soluna glede širitve na te države Eh, pomeni predvsem zagotovitev varnosti, stabilnosti in miru v tej regiji. Eh, to eh, tudi na osnovi preteklosti in vojn in tudi incidentov, ki smo jim bili priča šele pred kratkim, tako da je to uh, načelno vprašanje. Torej, če so pogoji izpolnjeni, in če perspektiva članstva eh, pomaga izpolniti te pogoje. Zato uh, gospoda Dartmonta ne razumem, če pravi, da Kosovo stane preveč denarja. Preveč bi stalo poslati tja vojake in eh, uporabiti druge mehanizme. Predrago je, če v Evropi teče kri. To nima opraviti z imperialnimi občutki Earl prav gotovo lažje govori o imperialnih občutkih kot drugih, ker ima neposreden dostop do teh občutkov, ampak podtikati, da Evropska unija, ki v veliki miri poskuša eh, zagotoviti mir v regiji, ki je bila vedno nemirna, ki je bila izhodišče številnih konfliktov in vojn v Evropi, torej da bi se tam trajno zagotovil mir. Če to označite kot imperialno obvedenje potem gospod Dartmund uh, eh, intelektualno niti približno ni razumel utemeljitve za evropsko združevanje nasploh. Hvala, kolega Brok, kolega Munic. Kolegica Munic. Hvala, hvala. Torej, v zvezi s poročilom Lunaček želim povedati naslednje. Eh, torej, eh, tu eh, ni omenjena resolucija Združenih narodov 1244 in tudi niso navedeni naslovi dokumentov, ki obravnavajo to vprašanje. Mi pravimo, da pozdravljamo, da pet držav članic, ki še niso priznali Kosova, da če bi to priznali. E, to ni v pristojnosti Evropskega parlamenta in s tem se prispeva samo k delitvam znotraj Evropske unije. Naš cilj naj bi bil, da dosežemo čim bolj enotno stališče. Šesto, šesto poglavje potem pripisuje odgovornost za neizpolnjevanje sporazumov. Eh, predvsem Srbiji in se eh, pozova, poziva Srbijo, da eh, spodbudi ta dialog in tako naprej. Mislim, da ne moremo govoriti v tem tonu. Se je tudi Srbija predstavila to resolucijo in predložila to resolucijo v Združenih narodih. Um, uh, uh, in Eh, slišali smo že in zvedeli, da Srbija naprimer tudi eh, izpolnjuje pogoje za prosto trgovinski sporazum, zato ne moremo reči, da Srbija ne izpolnjuje pogojev. Tiste države, ki niso priznale Kosova, kljub temu prispevajo k vzpostavitvi stabilnosti na Zahodnem Balkanu in so omogočile tudi te države, da se na visoki ravni organizira sestanek med eh, uh, voditelji Evropske unije in um, zahodno-balkanskih držav in sicer eh, pod španskim predsedstvom podpiramo dialog med Prištino in Beogradom in če bi vse države članice se postavile na eno stran, tega dialoga ne bi bilo. Zaželeno bi bilo, <clears throat> da se Evropski parlament ne odpove uh, iskanju uh, soglasja in enotnosti in tu je treba vključiti tudi teh pet držav. Treba je spoštovati tudi mednarodno pravo, ko gre za uradno uh, ime uh, Kosova po uh, resolucije 1294 Združenih narodov obstaja urad, tako uradno ime in države članice eh, so same pristojne za to, katero državo priznati in katero ne. In razen tega želim povedati, da naj bi se Evropski parlament osredotočil na potrebne reforme, predvsem na reforme, ki so pomembne za državljane in ki prav gotovo eh, so tudi razlog za težave, na katere opozarja komisija v svojem sporočilo, torej pravna država, eh, korupcija, nezadostno delovanje javne uprave in tako naprej. Te točke je treba omejiti, omeniti in ne samo teme, ki vodijo do delitev v parlamentu. Pozdravljamo dialog med Biogradom in Prištino in Jasno se je pokazalo, da je dobro, če podpremo popuščanje napetosti med obima stranima in v svetu obstaja eh, torej komunike sporočilo, ki prav tako opozarja na eh, pozitivno plat dialoga, gospa Münic. Torej, dajem besedo eh, po določenem vrstnem redu, najprej porečevalci v senci in potem uh, Eh, kronološko po pripadnostih različnim skupinam. Z gospodom Arlakijem sem naredil napako, ker sem se pozabil, da je se preselil iz Alde v skupino socialistov. Torej, moja, moje pravilo je naslednje. Ne nimam preferenc za nikogar, eh, to lahko interpretirate, kakor želite, ampak to je torej moja razlaga. Gospod Watson, vi ste na vrsti naslednji in, eh, in zadnji in upam, da vam zadošča ena minuta ali maksimalno dve. Hvali, hvala. Eh, ena minuta bo zadostovala, pravzaprav sploh nisem pričakoval, da bom govoril, ampak ker v imenu moje skupine ni nikogar bom spregovoril. Mislim, da je poročevalka opravila dobro delo, tudi kar zadeva ravnotežje. Treba je Kosovo obravnavati pravično, tako kot tudi vse druge države. To je sicer mlada država, ampak šele pred kratkim je uh, uspešno prebrodila ustavno krizo in pri. Uh, predlogi eh, poročevalke eh, so dobri in jih bomo tudi radi podprli. Hvala, gospod Watson, tudi za to, da ste bili tako kratki in jedrnati in sedaj dajemo besedo ponovno poročevalki, ki ima tri minute čas. No, poskusila bom eh, to narediti v treh minutah. Hvala kolegicam in kolegom, tisti, ki so podprli poročilo, tako kot zadnji govornik in tudi drugi. Ampak želim se eh, zahvaliti tudi tistim, ki so kritični. Seveda sem videla, da se bo to zgodilo. Želim opozoriti samo nekatere elemente, ki ste jih omenili. Nekateri sta eh, kritizirali EU-Lex. Eh, Eh, in moram reči, da sem bila kritična do določenih vidikov EU-leksa v preteklosti in zato sem seveda pripravljena eh, si ogledati, kakšne informacije lahko pridobimo. Vendar sem prepričana, da bo v novem mandatu EU-leksa eh, potrebna določena reforma. Ta pa se tako in tako pripravlja. In želim sodelovati tudi s tistimi, ki. Eh, načeloma podpirajo EULEX. Tisti, ki seveda niso pripravljeni tega podpreti pod nebenim pogojem, tudi nime smisla veliko razpravljati. Ampak eh, želim eh, nekaj povedati o gospodu Dartmouthu, kar zadeva neodvisnost medijev. Lahko pomenim samo Murdoch in države članice. Žal ni več tu. Uh, torej, bilo je kar nekaj škandalov, več celo kot na Kosovu. Uh, Po drugi strani pa eh, želim se odzvati nekaterim kolegom, na nekatere kolegi, ki so rekli, da so iz držav članic, ki niso eh, priznale. Ampak moram reči, da smo lani eh, isto besedilo izglasovali z veliko večino eh, In vem, nekatere vlade v teh državah se tudi zamenjujejo, mogoče bo prišlo tudi napredka. Torej, težave, ki jih imam predvsem v Evropskem parlamentu, mi predstavljamo skupno Evropsko unijo in ne samo države članice. E, evropska integracija Kosova je evropska zadeva. In v mnogih teh petih držav gre za domača vprašanja, ki preprečujejo priznanje neodvisnosti Kosova, ampak kljub temu upam, da bomo imeli večino tudi pri tem vprašanju. Kar zadeva nekaj kritik eh, v zvezi z napredkom v Kosova, če pozorno preberete poročilo, tudi v mojem poročilu kar nekaj piše, kar ni bilo dose doseženo na Kosovu, da potrebujemo več napredka. In torej, to lahko preberete v mojem poročilu. Gospod Tenok, bila sem presenečena, rekli ste, da Kosovo postaja monokulturna družba. Če ste bili pred eh, dvema uroma na srečanju z zahodno-balkanskimi državami, ste imeli tam predstavnike Kosova iz Albanske, pa tudi eh, eh narodne skupine skupnosti, pa tudi um, uh, Srbov, um, Romov in tako naprej, ki so poslanci. Ne vem, zakaj govorite o monokulturi. Uh, Eh, torej s gospodom Tenakom sem že prej razpravljala o tem, v, na jugu imajo tudi župane in tako naprej. Se, sever pa je problem in to tudi omenjam v poročilu. Za dialog upam, da bo ta imel pozitiven izid, pozitivne vidike in vem, da bo tudi Srbija morala izvesti določene zadeve. Prebrala sem zadnja stališča sveta, vem, da je prišlo na področju diplomacije malo do napredka, ampak eh, pri svobodi gibanja oseb in tako naprej, to je treba izvajati. Torej, dobro sosedski odnosi so bistven element, to je povedal tudi komisar Füle v poročilu. Najlepša hvala, veselim se nadaljnih razprav. 13. decembr je rok za vložitev predlogov sprememb in seveda bomo še naprej razpravljali o tej resoluciji. Treven torej, eh, torej 22. in 23. Eh, ja, januarja bomo obravnavali predloge sprememb v odboru. Tako smo tudi povedali že nekaj o časovnici. Sedaj pa sledi osnotek poročila s predlogom za priporočilo Evropskega parlamenta svetu o načinu morebitne ustanovitve Evropskega sklada za demokracijo. Eh, To eh, je prva obravnava izmenjava mnen, eh, zelo nakratko. Eh, bo poročevalec in tudi bodo poročevalci v senci povedali, zakaj gre. Prava razprava bo sledila pozneje, torej čez sedem minut že pričakujemo ministra za zunanje zadeve Republike Srbije, tako da nimamo veliko časa za obravnavo te točke, ampak takoj dan besedo gospoda Lambsdorfu. Wir diskutieren jetzt. Hvala lepa. Sedaj razpravljamo predlog eh, za priporočilo svetu. Gre za morebitno ustanovitev Evropskega sklada za demokracijo. Um, kakšno je ozadje tega predloga? Razvoj dogodkov v arabskem svetu so pokazali, da inštrumenti, ki jih ima Evropska unija na razpolago na področju demokracije, niso vedno primer, prikrojeni zahtevam ki jih postavljamo napram drugim. Zato moramo tukaj postopati politično in strateško, moramo pa se tudi biti sposobni hitreje odzvati, če pride do takšnih sprememb. To razmišljanje, ta analiza um, je tudi plod dela sedanjega predsedstva. Gre za projekt, ki je tudi plod uh, posvetovanja z drugimi državami članicami. Države članice so pravzaprav uh, na svetu že potrdile eh, oziroma podale svojo odobritev ustanovitvi takšnega sklada. Po celi vrsti pogovorov z poročevalci v Senci, po uradnem srečanju poročevalcev v Senci in pa s pomočjo Evropske službe za zananje delovanje uh, smo pripravili to priporočilo, ki vsebuje tudi stališča vseh drugih političnih skupin. Naj samo nakratko predstavim uh, to poročilo in veselim se tudi razprave, če bo obstalo kakšno vprašanje, kakšno vprašanje v zvezi s tem. Eh, povedal sem že, kaj je namen. Želimo biti bolj strateški, želimo biti bolj učinkovitejši, želimo podpirati, po besedah Catherine Ashton, trajnostno in bolj učinkovito demokracijo. Države, ki so v procesu sprememb, morajo postati naši partnerji. Tukaj je pomembno to, da poskrbimo za partnerstva z državami, ki podpirajo ta sklad in da navežemo stike z njihovimi ustanovami ali skladi, pa tudi z Evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice. Vse skupaj mora delovati sinergetično. Takšen sklad ki je organizacija, ki nudi podporo, ni pa prisotna na licu mesta, bi lahko v določenih državah začela s projekti s pomočjo svojih partnerjev. Te projekte pa bi kasneje prevzel Evropske instrumente za demokracijo in človekove pravice. Predlagamo strukturiran dialog med takšnim skladom in pa inštrumentom za demokracijo in človekove pravice. Namen je ta, da bi se lahko hitro odzvali in da bi pomagali na samem žarišču. Pomembno je to, da upoštevamo tudi tiste akterje, ki do sedaj niso bili upoštevani pri naših inštrumentih. Um, seveda to ni neko neposredno financiranje strank, to moram takoj neposredno povedati. Gre za to, da želimo pomagati političnim gibanjem, ki so šele v nastajanju, želimo jim pomagati se nekako etablirati. Želimo strukturo, ki bi imela sedež v Bruslu, Potekali pa bi tudi, potekali pa tudi izmenjave z izpostavami Evropske službe za zonanje zadeve v državah članicah. Um, morajo pa se odražati tudi politične sile Evropskega parlamenta, kajti za ta namen naj bi se uporabljala tudi evropska sredstva. Evropski parlament kot proračunska avtoriteta torej mora biti tukaj vključen. Uh, Potrebno je zagotoviti politično ravnovesje, torej vsaj enega predstavnika. Ni dovolj, da bi imeli samo enega predstavnika Evropskega parlamenta v teh strukturah. To je bilo tudi podarjeno v tem priporočilu. Hvala lepa in veselim se razprave. Hvala, gospod Lambsdorff. Gospod Sajf. Euh, Hvala, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim kolegu Lambsdorffu za njegove besede. Pogovarjala sva se že o tem vprašanju in tu bi eh, v dogovoru z njim rada povedala to, da eh, to, kar se je dogajalo v arabskem svetu v zadnjem času, eh, postavlja v novo luč naša partnerstva s temi državami. Kar pa se tiče tega sklada, bi ta moralo, morala eh, prinesti neko dodano vrednost našim programom za podporo novim demokracijam. Gre za instrument, ki bi moral imeti lahko strukturo, preprosto delovanje, kar bi nam omogočilo, da bi dejansko bili dovolj odzivni in dovolj prožni pri našem početju. Na tej podlagi bi si želeli tudi doseči večjo vidnost Evropske unije, kar se tiče krepitve demokracije, pri čemer pa bi se morali izogniti temu, da bi bila Unija obtožena vmešavanja v notranje zadeve zadevnih držav. Tukaj nekaj pripomb. Prvič. Sprašujem se, kako je z smiselnostjo finančne podpore neposredno političnim strankam. Kakšna bodo jamstva? Ali tu ne obstaja tveganje, da bomo izgubili ravnovesje, ravnoteže, ki ga tukaj moramo zagotavljati. Ali ne bi bilo morda bolj smiselno, da financiramo inštitucije, nevladne organizacije, zato da ne bo videti, da Evropska unija deluje, da poskuša vplivati na notranje zadeve posameznih držav. Druga pripomba. Ta sklad bi moral na začetku najprej pod, predvsem podpreti tranzicijska prizadevanja demokrati geopolitično tranzicijo v naši najbližji soseščini. Geografsko, eh, geografska pokritost tega sklada seveda mora biti cel svet, ampak hkrati moramo biti posebej, posebno pozornost posvetiti v naslednjih letih našim sosedom, našim najbližjim sosedom. In še ena pripomba. Ta sklad bi moral, podobno kot eh, se dogaja že v nekaterih državah članicah, bi moral financirati evropske programe za osebe, ki so jasno zavezane spodbujanju demokracije in človekovih pravic v svojih državah in na ta način omogočiti tudi komunikacijo Evropske unije z temi ljudmi, z možmi in ženami, ki delajo na spodbujanju demokracije. In končno, kar se tiče administrativnega delovanja sklada, zato da bi uh, čim bolj olajšali vodenje in pa čim bolj zmanjšali stroške, se sprašujem, kakšna bi bila najbolj ustrezna struktura takšnega sklada. Fundacija ali virtualni sklad, namreč ta sklad bi lahko bil povezan, administrativno povezan z uradom za človekove pravice pri eh, službi zunanje delovanje, eh, lahko bi, namreč želimo si doseči tu neko doslednost, skladnost z vsemi drugimi področji delovanja na področju človekovih pravic. In končno, Evropski parlament mora biti zelo tesno povezan, bo moral biti zelo tesno povezan z nadzorom in upravljanjem takega sklada. Hvala lepa. Hvala, gospa Sajfi, gospa Gomez in prosim, da se držite dveh minut. Chairman, Hvala lepa. Govorim v imenu Veronik De Kajzer, ki je poročevalka v senci za našo skupino, ampak danes ne more biti z nami. Um, naj povem, da me to zelo zanima, kajti bila sem prva oseba, ki je pozdravila to idejo o Evropskem skladu za demokracijo. To sem zapisala v enem izmed poročil o človekovih pravicah za leto 2010. Kajti zdi se mi, da obstaja potreba po takšnem skladu. Veronik me prosi, da naj vam sporočim, da menimo, da je ključnega pomena nadzorna vloga Evropskega parlamenta. Eh, Bodi si ekspost pri eh, upravljanju z denarjem, nazorovanju situacije v državah in tako naprej. In zato moramo ponovno preučiti odločitev eh, odbora guvernerjev čeprav to ni zapisano v smernicah, ki jih pripravlja svet na osnovi podanih idej. To je tudi, če bi vključili 27 eh, držav članic, ne bi bilo zagotovljeno, da imamo nadzor nad tem. Uh, mislim, da potrebujemo veliko večjo zastopanost parlamenta, če želimo, da bo ta sklad operativen in da bo služil temu, kar je njegov namen, torej spodbujati demokracijo po vsem svetu. Eh, druga točka je usklajena politična zastopanost, zastopanost tudi strani parlamenta. Eh, torej zastopan mora biti celoten spekter političnih institucij in pa Veronik meni tudi to, da bi morali sredstva dodeliti lokalnim akterjem in ne evropskim ustanovam. In to je razlika od tega, kar pozdravlja, kar predlaga Aleksandr Landstorf. Sedaj pa želim dodati še svoje pripombe o dveh točkah. Najprej, lokalni akteri. Mislim, da bi prioriteta morala biti ta, da podpiramo lokalne akterje, ampak moramo dejansko podpreti kogarkoli, ki je lahko aktiven na licu mesta. Eh, lahko so to tudi politične stranke ali pa druge fondacije, ustanove. Tega ne smemo preprosto zavreči. In še druga točka, um, če sem prav slišala, bi sredstva naj vzeli iz inštrumenta za človekove pravice in demokracijo. In to se mi zdi narobe. Ta inštrument tako nima dovoljšnih eh, sredstev. Ima svojo vlogo v eh, spodbujanju človekovih pravic. Mislim, da bi denar morali vzeti iz drugih inštrumentov, eh, namreč od tistih, ki ne služijo človekovim pravicam tako, kot bi morali. ICA, DCI. Uh, torej odvisno pač od eh, posameznega geografskega območja. Hvala lepa. Honorable Lokbilja. Gospod Lokbilja, dve minuti, prosim. Danke, Herr Vorsitzender. Ja. Hvala lepa. Ja, osnutek sem prebrala, v glavnem se mi zdi dober. Ampak uh, težko je kritizirati točne referenčne točke. V zvezi s tem skladom. Če bi šlo za to, da bi sprejemali samo neko grobo idejo, potem se mi zdi, da bi to lahko prineslo veliko negotovosti. Zato me zanima, Eh, gospod Lambsdorff, ali lahko vse skupaj vpliva na časovnico te resolucije, če ne moremo računati na jasne referenčne točke. V primerjavi za prvo predstavitvijo te ideje eh, obstaja v tem poročilu veliko več idej o tem, kaj bi naj dosegli s takšnim skladom. Za naše zelene je pomembno to, da je zagotovljena udeležba parlamenta. To je bilo sprejeto v poročilu. V zvezi s tem smo uložili tudi nekaj predlogov sprememb. Z EU-financijalnim reglingom, to sam si aufgenomen, vi volten, aber auch und werden das erneut einbringen. Če bi potrebovali sredstva iz proračuna, moramo zagotoviti tudi to, da ne bo iz inštrumenta za demokracijo in človekove pravice vzeto več kot 50 odstotkov sredstev. Eh, tudi iz drugih inštrumentov je potrebno vzeti sredstva. Eh, želimo si eh, še natančnejše ubeseditvije, da nikako ne smemo dodatno krčiti sredstev in inštrumenta za človekove pravice in demokracijo. Škoda se mi zdi tudi to, da ni bil sprejet naš predlog spremembe, da moramo se izogniti podvojitvami. Um, ta sklad uh, bi se moral nanašati tudi na ostale akterje, ne samo na tiste, ki so uh, zadolženi za področje človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala, gospa Lohpihla. In gospa Lösing, dve minuti. Ja, vielen Dank. Um, Hvala lepa v imenu moje politične skupine lahko povem, da smo zelo skeptični do tega instrumenta. Zdi se nam, da tukaj obstaja velik demokratični primankljaj. Eh, zlasti zaradi kratkoročnosti, zaradi nezapletenosti pod narekovaji tega instrumenta. S tem se bodo ti primankljaji samo še okrepili odkrito želim povedati tudi to, da bomo verjetno zavrnili ta inštrument tudi zaradi razhajanj znotraj naše skupine. Vseeno pa želim podati nekatere pripombe in predloge sprememb. Nek predlog spremembe smo že uložili, ampak eh, naj ga še enkrat predstavim. Ehm, na kratko ga bom predstavila. Skratka, vse skupaj bom skušala povzeti. Prizadevamo si za to, da bi spoštovali načelo suverenosti. Pomembno se nam zdi tudi to, da inštrument ne sme biti zlorabljan za druge namene. Pomembno se nam zdi parlamentarni nadzor in proračunski nadzor in prizadevamo si za to, da bi pred dodaljevanjem sredstev preverili prejemnice s pomočjo neke nadrejene instance. Po dodelitvi sredstva pa mora prav tako priti do nadzora nad porabo teh sredstev. Hvala. Eh, Hvala, gospod Lüzing opravičujem se kolegom Prida, Sajorzbojski in nekaterim drugim, ker jim ne morem dati besede. 8. decembra bo potekala prava razprava o tem in takrat bodo imeli možnost spregovoriti. E, če želi gospod Lambsdorff e, nakratko komentirati, potem ima tri minute za to čas. Ja, se bom kar najbolje potrudil, gospod predsedujoči. Ja, pravzaprav sem računal na prispevek Sarusa Volskega in pa Gžiba. Kaj so najpomembnejše točke? Mislim, da obstaja naslednji konsens. Evropski parlament bi zaradi značilnosti tega sklada eh, ustrajal ne samo eh, pri nadzoru zaradi naših institucionalnih privilegijev, ampak tudi zato, ker je to smiselno uh, v strateškem, političnem in konceptualnem smislu. Eh, obstajajo še nekatere točke, o katerih bodo potrebne nadaljne razprave. Naprimer, če Veronik predlaga, da bi morali sredstva podati neposredno lokalnim akterjem, se moramo najprej vprašati, ali nam to lahko uspe z bruselsko strukturo brez eh, lokalnih partnerjev, ali ne bi bilo smiselno, če bi tu vseeno vključili ustanove ali ne vladne organizacije. Vprašanje, ki ga je nagovorila Barbara Loh, Pirel, ne več kot 50 odstotkov iz evropskih sredstev. Kaj to pomeni za um, notranje ravnotežje? Uh, tudi o tem je potrebno še nadalje razpravljati. Mislim, da sedaj še ne moremo sprejeti dokončno odločitev o tem. Enako velja za to, kar je povedala kolegica Saifi. Mm, v kak kakšni obliki bomo ravnali za političnimi strukturami. Seveda ne želimo financirati političnih strank, ampak eh, obstajajo pač določena politična gibanja, eh, ki se lahko kasneje spremenijo v stranke. Če pride do prvih volitev eh, v neki državi, potem lahko tukaj gre za neko gibanje, ki nasneje nastopi kot stranka na teh volitvah. Moramo še razpravljati o tem, kako to vprašanje na bolje rešiti. In pa še zadnja točka. Barbara Lohbiler je govorila o tem, ali so terms of reference že določeni ali ne. Tukaj slišim različne informacije iz sveta. Um, sedaj slišim o tem, da bi se naj to še predstavilo na kasnejši trenutek. Eh, časovnico sem za nalašč zastavil tako, da bomo lahko kot parlament še vedno nastopali v vlogi posvetovalca. Nimam nič proti temu, da bi se spremenili terms of reference in da bi spremenili tudi mi rok za vložitev predlogov sprememb, tako da bodo naše razprave lahko usklajene z razpravami v drugih organih. Se pravi, naša razprava je odvisna tudi od razprav v preostalih institucijah. In pa še zadnja točka. Eh, kolega, kolegica Saif je govorila o. O mladih perspektivnih osebnostih, ki bi mi lahko prav tako pomagali z tem skladom. Uh, Jutri nas bo obiskal polski minister, ki bo govoril o tej zadevi in uh, prepričan sem, da bo razprava zanimiva. Svetujem vam, da se udeležite sam, pa ne morem biti prisoten. Hvala, koliko Lambsdorfu. Torej 8. decembra bo sledila prava razprava o tem, da ne smo imeli samo predhodne informacije. Jutri se bomo srečali s poljskim ministrom in to bo seveda tudi tema. 15. december eh, bo potem eh, rok za vložitev Eh, predlogov sprememb in februarja bomo potem glasovali. Sedaj pa sledi naslednja točka na našem dnevnem redu in sicer izmenjava mnen z srpskim ministrom za zunanje zadeve Vukom Jeremičem. Gospod minister čaka pred vrati in ga prosim, da vstopi. Buongiorno, possiamo proseguire. Buongiorno. Dober dan. Lep pozdrav ministru Vuku Jeremiću, ki je, kot vi ste, zunani minister Republike Srbije. Prav prisrčno ga pozdravljamo v našem krugu, v tem odboru in v imenu vseh eh, mu želimo čestitati za to, da je Evropska komisija svetu priporočila, da vaši državi eh, odobri status kandidatke. <clears throat> to je seveda lepo priznanje eh, tudi za reforme, ki jih je vaša država prav gotovo deloma že izvedla. Eh, čeprav vas seveda tudi še čaka veliko dela. To vemo, da bi eh, pač uh, izpolnili vse uh, in uh, torej nekako prehodili celotno pot, ki je potrebna do pristopa k EU. Uh, status države kandidatke je povezan torej s pogojem in sicer izboljšanje eh, odnosov s Kosovom in v razpravi, ki smo jo imeli prej, eh, smo videli, da obstaja zelo trnovo vprašanje, delikatno vprašanje, tega se zavedamo, ampak to zahteva zelo pragmatičen in konkreten pristop in veseli smo, da je dialog s Prištino, ki je bil začet maja lanskega leta, eh, oziroma tega leta, da se nadaljuje, eh, nekaj napredka se beleži, eh, vendar življenjski pogoji še niso optimalni za Srbe na Kosovo in tako naprej. Torej, prišlo je tudi do opočasnitve, do prekinitve in tako naprej. Pred kratkim sta se obi strani sestali in se dogovorili o priznanju univerzitetnih diplom, ampak splošna rešitev tega problema še ni eh, tik pred zdajci. Eh, torej, seveda si, se želimo, si danes želimo razpravljati o tem in o drugih temih. temah eh, takoj vam predajam besedo in se že zelo veselim eh, tega, kar nam imate povedati. Beseda je vaša, gospod minister. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Hvala lepa za vaš čas. Hvala za to, da ste si vzeli čas za razpravo o evropski perspektivi Zahodnega Balkana. Začenči s Srbijo. Vem, da gre za težke čase v Evropi, o velikih, eh, o številnih stvarih se trenutno razpravlja, ki so morda za vas in za vaše voljivce v bolj neposrednem interesu. Zato sem resnično hvaležen za vaš čas danes popovdne. Torej, Evropa se spreminja pred našimi očmi poteka vedno več razprav o tem, katero pot obrati v luči teh sprememb. Nekateri ljudje celo postavljajo pod vprašaj sam uspeh Evropskega parlamenta v luči izzivov, s katerimi se Evropa v tem trenutku sooča. Prav gotovo je evropski proces privedel do velikega uspeha, ko gre za mm, tiste najpomembnejše razloge, zaradi katerih se je sploh eh, začel. Namreč gre za dosego dolgotrajnega miru v evropskem prostoru. In zaradi tega uspeha si sploh ne moremo predstavljati konfliktov na območju Evropske unije. Vem, da takšno razmišljanje morda zveni zastarelo, glede na težave, s katerimi se Evropa sooča v tem trenutku. Ampak eh, v mojem delu Evrope, na Zahodnem Balkanu, moramo do te točke šele priti. Nadaljevanje evropskega projekta v našem delu Evrope je predvsem zagotovitev dolgotrajnega miru in pa dobrobiti. Edini okvir, v katerem lahko zagotovimo napredek tega procesa, je okvir približevanja Evropski uniji. Upam, da bo ta postopek omogočen vsem državam Zahodnega Balkana. V prvi vrsti gre za evropeizacijo, gre za sprejem zakonov in standardov Evropske unije. Gre za to, da je potrebno izpolnjevati skupnostno pravo, da je potrebno izpolnjevati kriterije iz Kopenhagna. In to, kar želim povedati, je, da pravzaprav ni toliko pomemben končni status. Gre za sposobnost, da se nadaljuje z izvrševanjem reform. Vem, da zvezi potem, zvezi s tem potekajo številne razprave v Evropi o tem, ali je sedaj pravilni trenutek za vstop novih članov, za širitev Evropske unije, koliko članic lahko Evropa še sejme in tako naprej. Ampak, ko gre za Zahodni Balkan, v tem trenutku ne gre za odločitve o članstvu teh držav, razen v primeru Hrvaške. evropeizacija Srbije in pa preostalega Zahodnega Balkana je v interesu tako evropskih državljanov, kakor tudi v interesu celotnega evropskega prostora. V tej luči želim povdariti to, da nas 19. Um. 9. decembra čaka pomembna odločitev. To bo datum, ki bo zelo pomemben za Zahodni Balkan. Takrat bo Hrvaška podpisala pogodbo o pristopu. In kljub vsem težavam v Evropi, kljub krizi, ki še kar traja, bo 9. december dobra novica za Zahodni Balkan, kajti takrat bo Hrvaška podpisala pristopno pogodbo. enako pomemben kot opis te pogodbe, pa je signal, ki ga bo Bruselj poslal v zvezi s tem, kaj se bo zgodilo potem, ko bo Hrvaška vstopila v Evropsko unijo. Veliko analistov, veliko ljudi pravi o tem, da je potrebno dovoliti časa za razmislek, da je potrebno okrepiti uh, strukture, preden se bo Evropa lahko še naprej širila. In zato je tako pomemben ta simbolni datum 9. december. Pomeni to, da se proces širitve na Zahodnem Balkanu nadaljuje. V zadnjih 24 mesecih smo v Evropi doživljali, smo v Srbiji, oprostite, doživljali izjemen napredek. Um, intenzivno smo izvajali naše reforme in 12. oktobra je komisija pravzaprav vzela na znanje ta napredek. V teh 24 mesecih smo sprejeli nekatere najpomembnejše reforme v naši državi. Eh, tako gospodarske reforme. Tukaj resnično rezultati govorijo sami zase. Mm. Sploh v luči gospodarske krize v Evropi sem želel povdariti dejstvo, da ima Srbija zakon, ki omejuje višino dolga na 45 odstotkov BDP. Smo edina država, v OECD, katerih kreditno tveganje je bilo izboljšano od začetka krize in smo ena izmed redkih držav na svetu, ki je doživela boljšo kreditno oceno strani eh, bonitetnih agencij. In to v času, ko se je kriza že začela. V tem pogledu smo torej zdravi, pa čeprav ni bilo lahko izvajati te reforme um, v teh trenutnih razmerah v Evropi. Ko govorimo o sodišču v Hagu, um, tu je sedaj vprašanje preteklosti, nimamo več uh, zločincev, ki bi bili na prostosti. Uh, srpske oblasti so tesno sodelovali z sodiščem v Hagu in zato več ni obtožence, ki bi bili na, proto, na prostosti. Potem, ko gre za regionalno sodelovanje, moram povedati, da odnosi od leta 1991, ko se je začela vojna po razpadu Jugoslavije, eh, niso bili nikoli boljši. To je rezultat eh, dela vseh držav v tej regiji, ampak Srbija je tukaj v tem procesu sprave odigrala zelo pomembno vlogo. In tudi, ko gre za najbolj občutljiva vprašanja, ko gre za vprašanje Kosova, koliko, čeprav razumem, ste ravno kar razpravljali o vprašanju Kosova, ki je za nas izredno občutljivo. Zdi se mi, da smo tudi na tem področju dosegli pomemben napredek. Od začetka uh, dialoga pod nadzorom Evropske unije med Biogradom in pa Prištino. Eh, predložili smo tudi, eh, predložena je bila resolucija Varnostnemu svetu ZN o želji po začetku tega dialoga, in prvič so pogajanja med upletenima stranima obrodila določene sadove. To je nekaj, kar eh, ostali prepogosto podcenjujejo, ampak sam želim podariti našo zavezanost temu dialogu in zavezanost vseh upletenih strani. Zelo pomembno je, da se ta dialog nadaljuje kljub temu, da se naša stališča ponekod eh, močno razhajajo. No, ne želim predolgo govoriti. Odločitev, ki bo sprejeta 9. decembra, je za celoten Zahodni Balkan zelo pomembna. Upam, da bo da bo tudi Srbija eh, kmalo dobila takšne pozitivne novice. Če se to ne bo zgodilo, to ne bo konec sveta. Eh, Srbija bo še vedno ostala zavezana evropski prihodnosti, vsaj v imenu moje vlade lahko to rečemo. Menimo, da je evropska perspektiva v interesu naših državljanov in eh, v interesu širše kontinentalne in pa regionalne geografije. V glavnem pa gre tukaj za vrdostojnost naših prizadevanj za skupno prihodnost Balkana v Evropski uniji. Zdi se mi, da je za nami izjemnih 24 mesecev in uh, upam, da je pred nami še več tako uspešnih eh, mesecev. Globoko smo pripričani v naše skupne vrednote in pa cilje in sedaj sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanja. Hvala, gospod minister. Torej, tudi v tej razpravi se bomo morali držati časa. Prvi je predsednik pristojne delegacije, kolega Kukan, ki ga prosim, da se drži dveh minut. President. Hvala, gospod predsednik. Najprej pozdrav gospodu Jeremiču, gospe veleposlanici v našem odboru. Kot ste že rekli, prihajate v trenutku, ki je zelo pomemben tako za Srbijo, kot za celoten Zahodni Balkan, pa tudi za Evropsko unijo. Gre za to, da čas od, eh, med komisijnim priporočilom in eh, odločitvami sveta je seveda zelo pomemben čas. Eh, številna vprašanja zdaj lahko še vedno vplivajo na, končno, na končne sklepe Evropskega sveta in upam, da bodo ti sklepi seveda pozitivni za Srbijo in za druge države v regiji. E, pri tem pa, gospod minister, zelo dobro razumem, kako kompleksna je notranja politična situacija v vaši državi. Naslednje leto boste imeli volitve, e, razmere na severu Kosova so zelo napete, začenja se predvoljena kampanja in seveda vsi bi si želeli, da bi tudi po volitvah bila eh, na vlasti vlada, ki bo šla naprej po evropski poti. Vsi bi si tudi želeli k temu prispevati in vam pomagati na tej poti. Vemo namreč, kako težko je in kako težko bo biti uspešen tudi na volitvah z proevropskimi, Evropi naklonjenimi gesli. Bodimo realisti, ne bo lahko to bo tudi preizkus vaše politične zrelosti, če smem tako reči. Pri tem seveda upam, da boste vsekakor uspešni v tem težkem eh, spopadu. Bi pa tu vprašal eno zadevo. Vsi smo videli, eh, smo videli kakšno je poročilo. Namreč zanima me, kako bi vi, vi sami ocenili svojo uspešnost v zvezi z izpolnjevanjem meril, če pogledate vi z vaše notranje strani. Hvala. Bravissimo. Po. Zelo dobri ste bili. Samo nekaj eh, sekund ste prekoračili čas, gospod Kacin, eh, ki je pristojen za Srbijo. Hvala, gospod predsednik. Dobar dan, dobrodošli. Uh, like by... Rad bi vam čestital za vse, kar ste dosegli v vaši državi v zadnjih mesecih in bi vas rad eh, obvestil, da bomo še naprej spremljali napredek vaše države in zaradi tega bomo seveda eh, z veseljem brali, eh, najprej bomo brali poročilo o napredku tukaj, verjetno enkrat konec marca. Skratka, naslednjih treh mesecih bomo zelo zaposleni in bomo seveda skušali podpreti vašo državo v teh prizadevanjih. Iskreno upam, da po 9. decembru res boste imeli, torej da bo res, da boste imeli torej sosede, ki bodo dejansko vsi eh, članice Evropske unije in pa še dve kandidatki, da boste tudi vi pa takrat že kandidatka. Torej, to iskreno upam, upam, da bo tudi Črna Gora prevzela zastavo od Hrvaške in šla naprej s pogajanji, ki bodo zelo pomembna za celotno regijo. Imam pa dve vprašanji za vas. Malo prej sem se pogovarjal z vašim kolegom Slobodanom Petrovičem, ki je podpredsednik eh, parlamenta na Kosovu. Namreč eh, pogovarjali smo se o izvajanju sporozumov, ki so že bili dogovorjeni. Kot veste, je pred nekaj dnevi vaša pravna služba pripravila stališče vašega ministerstva o izvajanju sporazumov in zdi se, da ste precej rezervirani glede možnosti izvajanja sporazumov. In sicer zaradi tega, ker eh, marsikdo pričakuje, da eh, boste dokazali možnost izvajanja dogovorjenega, bi za nas bilo zelo zanimivo slišati z vaše strani, eh, ali ste vi del rešitve ali pa ste pravzaprav še vedno del problema, ali, je, ali so stvari možne ali pa mi upamo na nekaj, kar vi ne boste mogli zagotoviti. Resnično, kot zagovorniki Srbije si želimo praznovati z vami po 9. decembru, ampak povejte nam, vi nam povejte, ali se bo to zgodilo ali ne. Hvala. Hvala, gospod Kacin, gospod Brok in minuto in pol. Uh. Gospod predsednik, gospod zunani minister, zanimivo se mi je zdelo, kar ste nam povedali in zagotavljam vam, da bo tudi moja politična skupina se eh, spoštovala obljube iz Soluna 2003, kajti ta obljuba je se mi zdi pomembna točka za razvoj stabilnosti na celotnem območju Zahodnega Balkana. In to je tudi v našem interesu, da se krepi ta stabilnost in da so dane potrebne spodbude za izvajanje reform, ki so potrebne v teh državah. Reforme, ki so smiselne za vsako posamezno državo tudi brez Evropske unije to je treba videti tako in tudi sporočati prebivalstvu tako. Torej boj proti korupciji za človekove pravice, za pravno državo in demokracijo, za gospodarski razvoj. To je pomembno za prebivalstvo samo in ne samo zato, ker si to želi Evropska unija in določa pogoje. Vendar evropska perspektiva lahko pomaga pri uveljavljanju tega. In zato želim povedati, da je razvoj proti nacionalizmu in za mirne rešitve v, regije, v regiji, za sodelovanje z mednarodnim sodiščem in tudi druge zadeve, da, so, da je vse to pomemben korak, ki je približal Srbijo Evropski uniji. Seveda je treba tudi po statusu kandidatke eh, v pogajanjih še izpolniti določene pogoje. Uh, članstvo, eh, do članstva je še daljša pot, ampak mislim, da se približujemo trenutku, ko bo možno podeliti status kandidatke. In v zvezi s tem, kar ste povedali o Kosovu, sprašujem, kako vidite razvoj perspektive v sosedstvu zunaj vaše države članice in sicer pomankanje vlade eh, v Bosni in Hercegovini. Bosna in Hercegovina bo prehitela Belgijo, kar zadeva ne navzočnost vlade. E Hvala, gospod Brok, eh, gospod Vigenin, minuto in pol. Hvala, gospod predsednik. Gospod Jeremič, v imenu skupine, politične skupine S in D bi se vam rad zahvalil za to, da ste danes tukaj med nami na našem odboru. Evropa si vsekakor želi, da bi Srbija napredovala in eh, seveda pomembne so pa tudi odločitve sveta 9. Eh, decembra. Po, odkrito, povedano treba, po, eh, odkrito povedano, Srbija je veliko storila v zadnjih dveh letih. In če pomislimo, če pogledamo nazaj, Eh, kakšna je bila situacija in kakšna je danes, kar se tiče eh, vlade, predsednik vlade, predsednik vlade je resnično treba čestitati, to je treba priznati in komisija vam je tudi podelila status kandidatke. Jasno je, da je to bilo težko tudi za prebivalce v Srbiji. Verjamem, da je ena najpomembnejših zadev, ki ste jih morali storiti, da se podpre vlada, da upraviči pričakovanja ljudi, prebivalcev Srbije. In prepričan sem, da vsi prebivalci v Srbiji zaslužijo neko evropsko perspektivo in da država kot kandidatka. Torej, da e, status drža, kandidatke bi d, e, prebivalcem pomagal, da začutijo, da gre Eh, za res in da bi tudi, tudi Srbija začela z večjimi, daljšimi koraki korakati po tej poti pridružitve Evropski uniji. Ne, bom, ne želim biti predolg, ampak mislim, da je za regijo zelo pomembno, da Srbija torej dobi to spodbudo, čeprav so nekatere države, ki so precej skeptične, kar se tiče srbijinih naporov. In moje vprašanje je bilo pa naslednje. veste, kakšne signale te države pošiljajo. Kaj namerava vaša vlada storiti do 9. decembra, da bi prepričala skeptične države, in eh, da bi jih pripričala torej, da podprejo tisto, kar bo povedala v Srbiji komisija. Hvala. Hvala, gospod Vigenin, gospa Lunaček. Upam, da boste vse vi ostali v okviru ure, eh, minute in pol. Well, like Tudi sama bi pozdravila gospoda zunanjega ministra, gospod veleposlanico. Strinjam se s tem, kar so povedali kolegi, namreč da bo, de, in tudi gospod Jeremič je to rekel, 9. decembr bo dejansko pomemben dan, ne le za Srbijo, ampak za celoten Balkan z podpisom pristopnega sporazuma Hrvaške. Tudi iz mojega stališča upam torej, da bo tudi Srbija postala kandidatka, da bo Črna Gora se začela pogajati, ampak hkrati bi želela povedati, da smo bili zelo veseli, ko je komisar Füle v poročilu o napredku povedal, da priporoča status kandidatke Srbiji, doda, da mora priti do napredka, kot je bilo pričakovano, v dialogu s Kosovom. Gospod Jeremič, bili ste zelo jasni, pozdravili ste proces dialoga, rekli ste, da eh, Srbija se je strinjala za Evropsko unijo o tem pred več kot enim letom v New Yorku. Torej. Eh, tu ste zelo optimistični, ampak sama imam eno težavo, namreč kolikor vem, je, eh, so se pogovori obnovili šele pred kratkim in od začetka julija stvari, ki so bile sprejete julija, v glavnem niso, se ne izvajajo, predvsem na strani Srbije. Torej, kako lahko pojasnite, da gospod Stefanovič, vaš pogajalec, julija, da je takrat preprosto ustavil, blokiral, Eh, srečanje, ko ni sprejel carinskih nalepk. Že leta 2009 je UNMIK to sprejel, eh, vaši vladi je bilo to poslano, torej Srbija bi to morala urediti že zdavnaj, že daleč nazaj. In izvajanje še vedno zelo šepa v zvezi z številnimi vprašanji. Zato bi vas resnično prosila, da nam poveste, kako bo Srbija izvajala Eh, katastarske zadeve, eh, eh, registre prebivalcev in tako naprej. V naslednjih dneh in tednih brez tega izvajanja bodo stvari zelo problematične in države članice bi morda lahko bile zelo rezervirane, kar se tiče statusa kandidatke Srbije. Ne le sporazumi, tudi izvajanje je treba zagotoviti. Hvala lepa. Hvala, gospod Lunaček, gospod Tenok. Minuto in pol. Hvala, predsednik. Dobrodošli, gospod Jeremič tudi jaz eh, vam čestitam in vaši državi za gospodarsko rast, za izboljšanje upravljanja, čeprav so nekateri pridržki v zvezi z preglednostjo eh, procesa privatizacije. To mi namreč govorijo tudi moji voljivci v Londonu. Lepo je, da ste uspeli rasti kljub nasprotnim vetrom na mednarodni gospodarski sceni in eh, kljub eh, globalni krizi, še toliko bolj krizi v Evropski uniji. Moja skupina eh, se strinja, da morate postati kandidatka čim hitreje, hkrati z Makedonijo in Črnogoro. Čim prej je treba začeti pogajanja, to bi seveda bilo tako v idealnem svetu, ampak nismo, ne živimo v idealnem svetu, tudi kar se tiče Makedonije. Uh, Hrvaška je tako rekoč zaključena, to lahko rečemo, smo pa seveda eh, zdaj, eh, treba je priznati, da imamo nekaj eh, utrujenosti, kar se tiče širitev v Evropski uniji in na našem kontinentu. In hkrati seveda vidimo, da so pred, našimi, pred, pred vami dolgotrajni reformi, procesi, preden bo možno za katerokoli od zahodno-balkanskih držav, da se pridružijo Evropski uniji. Kar se tiče dialoga Be Beograd-Priština. Eh, in tega, kar je storila gospa Eštonova. Kakšne konkretne rezultate pričakujete iz teh pogovorov? Do sedaj ni bilo veliko konkretnega. Ali se strinjate z mojim zelo zasebnim mnenjem, da bi mednarodna skupnost, mora, da bo prej ali slej izgubila potrpljenje, kar se tiče svoje uh, močne prisotnosti na Kosovu? da prej ali slej bo prišlo do zahteve po neki zamenjavi ozemlja. Kaj mislite torej o tem? Hvala. Grazie, onorevole Tano. Hvala, gospod Tanok. Gospod Severin, minuto in pol. Minister. Hvala, predsedujoči. Predsednik. Gospod minister, od uh, Eh, napredovanja Srbije k našim pričakovanjem in njenega pričakovanja, od tega je veliko odvisno, od tega je odvisna zavezanost ljudi tudi v srbski družbi. Moje vprašanje je, ali lahko nekoliko več poveste o tem, kako srbska družba zaznava stvari, odpiranje Evropske unije, Srbiji in tako naprej. Ali je to dovolj eh, videno kot dovolj dosledno in kaj bi Srbija še lahko storila v smislu teh zavez? In pa še vprašanje, ki bi ga eh, želel zastaviti. Eh, torej, vprašanje, na vprašanje odgovorite tudi v luči uh, nedavnega, nedavne izročitve generala Mladiče. To je, Mladiča. To je bilo zelo pomemben korak naprej. Torej, če lahko poveste nekaj o tem, hvala lepa. Grazie, onorevole Severin. Hvala, gospod Severin. Gospa Kupa, poročevalka v Sinci o Srbiji. Eno minuto, prosim. President. Hvala, predsednik. E, tudi sama bi pozdravila zunanjega ministra Jeremiča in čestitala Srbiji za njen napredek v zadnjem letu pri demokratizaciji, pri rekonciliaciji in pri sodelovanju z eh, sodiščem v Hagu. Tudi moje vprašanje v zvezi s Kosovom. Veseli smo, da se, da se zdaj dialog nadaljuje, upamo seveda, da bo tu prišlo do pozitivnih premikov, ampak informacije, ki jih imamo iz medijev in iz drugih virjev, pa so nekoliko nasprotujoče si. Ali nam lahko poveste, kakšna je vaša različica dejstev in še posebej, ali nam lahko poveste, kakšni so vaši načrti za prihodnost? Eh, kako boste dosegli pozitiven napredek v tem procesu. Hvala. Grazie. Hvala. Gospa Kopa. Gospod Kovačev, eno minuto. Hvala, predsednik. Dobrodošli, gospod minister. Tukaj le sem, tukaj. Dobrošli torej v Evropskem parlamentu. Eh, Prepričan sem, da veste, da večina vaše, našega parlamenta eh, podpira vašo demokratično usmerjenost, ne le vašo vlado, tudi prihodno vlado Srbije po volitvah leta 2012. Torej vsekakor si želimo, da bi tudi naslednja vlada nadaljevala s tem proevropskim projektom, tako da bo Srbija postala ne le kandidatka, ampak k malu oziroma čimprej tudi del Evropske unije. V zvezi s tem bi vas vprašal naslednje. Na podlagi britkih izkušenj moje države Bolgarije v zvezi, v zvezi s totalitarno preteklostjo in tajnimi službami iz tistega časa bi vas vprašal naslednje, kakšna je situacija v tem trenutku v Srbiji ali je to vprašanje v vašem političnem vsakdanu, namreč srpske diplomacije, kako je z povezavami z Udbo, z bivšimi eh, komunistično biv, eh, eh, tajnimi policijami. Torej, kakšno je vaše stališče vaše vlade v zvezi z arhivi, ki naj bi jih vrnili nekdanjim jugoslovanskim republikam. Makedonija je za to, zahte, za to zaprosila pred časom. Eh, torej da bi vrnili arhive eh, v zvezi z sedanjo Makedonijo. Torej, ali boste to storili? Eh, seveda gre tudi za druge republike, kar je bilo tudi priporočilo Evropskega parlamenta iz letošnjega leta. In še zelo kratka zadeva, zelo kratko vprašanje, kakšna je vaše izjava v zvezi z izjavom ruskega ministra Lavrova? v zvezi z državljanstvom Srbov na Kosovo. Hvala. Honorevo. Hvala, gospod Kovačev, gospod Palicki z eno minuto. Aču, mm, prezidente, e, Jusu, preštime mi. Hvala, predsednik. Gospod minister, omenili ste, da je Kosovo občutljivo vprašanje. In v zvezi s tem bi vas vprašal naslednje. Kot veste, Rusija išče, vidi nekatere sporednice eh, eh, med eh, stanjem na Kosovo in stanjem v severni Oseti oziroma Abhaziji in nekaterih drugih delih svojega ozemlja. Kakšno je vaše mnenje o Abhaziji in severni Oseti in kakšno, kakšne komunikacije potekajo med Beogradom in Moskvo o tem, kakšni so torej odnosi nasplošno med Moskvo in Beogradom. Hvala. Gospod Tukeš, eno minuto. Nekur, minister ur. Gospod predsednik, gospod zunaj minister, spoštovana gospa veleposlanica. Z gospod veleposlanico sem se srečal in pogovarjal o diskriminatorni zaporni kazni proti uh, mladim v Temerinu in uh, izrazil zaskrbljenost zaradi diskriminatornega obravnavanja na podlagi političnih prepričanj. Moje vprašanje je, ali ta konflikt z mačarsko etnično manjšino, ali je bila, bil ta konflikt že rešen? Namreč pred časom sem bil v Srbiji in eh, mislim, da je treba rešiti te zadeve tudi v dolini Timoka in tako naprej. Rad bi, eh, rad bi videli, da bi se priznala romunska identiteta tudi v teh krajih, Eh, eh, treba bi bilo zagotoviti tudi, da bi se lahko vlahi odločili in, in uh, imeli zagotovljeno identiteto. Kot je povedal že gospod Orban, Zahodni Balkan ne sme ostati črna luknja stališča povezane Evrope. Hvala lepa. Hvala gospod Tökeš, zadnji in pa bo, zaključila bo razpravo gospa Boskurt. Eno minuto. Well, uh, well, um, dve vprašanje. Uh, Eh, Servijo, Laci. Hvala. Dobrodošli, gospod minister. Dve vprašanji imam. Srbija kaže, da je storila resne korake, da bi postala članica Evropske unije. Imam dve vprašanji v zvezi s kubenhavskimi merili ki so pogoj za članstvo. Prav gotovo je pomembno, kako ravnajo države članice s konflikti o Kosovu, so pomembne stvari bile že rečene. Pri nekem prejšnjem sestanku sem se eh, sem vprašala, kakšna je situacija v Sanđaku. Rekli ste, da je situacija resna in sprašujem, kako želite to rešiti. Kaj ti? odziv države na tako situacijo je tudi, eh, kaže, kako taka država lahko funkcionira v EU, potem eh, človekove pravice. V zadnjem času je eh, sodišče za človekove pravice obravnavalo vedno več primirov eh, kršitev človekovih pravic iz Srbije. Zakaj ravno v zadnjem času tak porast? Hvala. No. Sedaj imate čas, da odgovorite. Seveda razumem, da bi radi govorili dlje časa, ampak je pač do, do pol šestih imate čas. Uh, Hvala lepa, upam, da bom uspel in mogel na, odgovoriti na vsa vprašanja. Bilo jih je kar nekaj. Naj začnem z najlažjimi vprašanji. Gospod Kukan je to vprašal. Torej, kakšen je naš pogled, kako. Oprostite, tu sem subjektiven, prihajam namreč iz te vlade, o kateri ste govorili. Treba je povedati, da smo se resnično zelo trudili. Oceno morajo, oceniti morajo te stvari drugi, kajti bodo bolj objektivni, ampak mislim, da je dober znak že to, kar piše v poročilu oziroma mnenju Evropske komisije. Komisija namreč govori o tem, da Srbija izpolnjuje svoje zaveze iz eh, stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma. Časi niso lahki za izpolnjevanje teh zavez oziroma meril kriterijev, ampak smo odločeni, da bomo to počeli še naprej in če bomo imeli možnost, da to storimo tudi na podlagi eh, izbora prebivalstev, prebivalcev v Srbiji, voljivcev v Srbiji, bomo to počeli še naprej tudi po volitvah. Kar se tiče reformnih procesov namreč. Kar se tiče procesa tudi rekonciliacije. Mislim, da smo tu naredili nekatere stvari, ki niso bile nikoli še storjene v preteklosti, namreč kar se tiče te pomiritve oziroma sprave na Balkanu. Tega se bomo držali še naprej. Zavezani bomo še vedno temu naprej, prepričanjem, svojim prepričanjem, zavezani bomo svojim strateškim ciljem. Ne glede na to, ali nas bo to pripeljalo v Evropsko unijo ali ne, mi to moramo storiti, hkrati pa tu stvari še ne moremo jasno povedati. Ampak vsekakor, evropeizacija Srbije je nujna. V, v, eh, uskladitev srpskega dogajanja z evropskimi standardi in tako naprej mora biti naša prednostna naloga, ne glede na kakršne koli težave, s katerimi se srečujemo v tem trenutku. Poskusil bomo odgovoriti na dve ali tri vprašanja skupaj zdaj. Namreč Podobna so si po svoji naravi, bi se pa zahvalil gospodu Kacinu za njegovo resnično podporo Srbiji. Tako kot on, tudi mi vse čas trdo delamo v najboljši veri in si želimo zagotovo biti del rešitve, ne pa del problema. Torej smo na isti strani, ko, govorimi, ko govorimo, če govorimo o svojih prepričanjih. sporazumi, ki so bili sprejeti in ki bodo še sprejeti v prihodnje, oziroma dogovorjeni v dialogu med Prištino in Beogradom, morajo biti usklajeni z zakonodajo, z pravili, tudi z ustavo uh, Srbije in zakoni Srbije. Komisija pravi o svojem mnenju, Srbi, ustava Srbije in ok, zakonodajni okvir uh, je večinoma v skladu z načeli Evropske unije in tako naprej, inštitucije so dobro razvite. Skratka, to moramo seveda upoštevati in upoštevati svojo zakonodajo in našo ustavo. Mislim, da je ena od ključnih vrednot Evropske unije, da se upoštevajo, da se spoštujejo pravila, kar moramo torej storiti mi. In vse tisto, kar skušamo doseči, je, da spoštujemo pravila in zakone. In to bomo počeli tudi v prihodnje v najboljši veri, pri čemer bomo imeli v mislih dogovorjeno, dogovorjene rešitve tega tako resnično občutljivega vprašanja. Mislim, da ta dialog lahko doživi uspeh. Do sedaj je že bil uspešen na kar nekaj področjih, številna odprta vprašanja ostajajo odprta, in jih bo treba rešiti v tem dialogu. Želel bi si, da bi, bilo, da bi se ta vprašanja od, obravnavala pred odločitvijo uh, prištinskih oblasti, da uh, razglasijo neodvisnost, ampak žal smo pač v situaciji, v kakršni smo in zdaj se skušamo v najboljši veri pogovarjati o odprtih zadevah in najti ustrezne rešitve. Bi vas pa spomnil na nekaj razlog, zakaj smo sploh lahko prišli skupaj. 28 držav namreč, šest od teh pa ima eno stališče, en pogled na neodvisnost tako imenovane Kosovske republike, 22 držav pa ima drugačen pogled, torej zakaj nam je sploh uspelo priti skupaj in, skupaj in začeti dialog, je v tem, ker želimo najti rešitve za odprta vprašanja, zato da, bo, da se bo vzpostavilo neko normalno stanje na tem ozemlju. Tu ne gre za to, eh, da bi dokazali, da je Kosovo neodvisna država. Tako kot tudi ne gre za to, da bi dokazali, da je Kosovo del Srbije, skladno z našo ustavo. Ne, ne eno, ne drugo. Če se osredotočimo na reševanje tega problema, Tako da bomo skušali najti skupen, skupnega, skupni imenovalec, potem bomo lahko še naprej uspešni. Še enkrat, ne gre za to, da dokazujemo, da ima prav ena ali druga stran. Ne gre za to. Gre za to, da skušamo uskladiti in pripeljati neko običajnost, neko normalnost za ljudi, ki živijo tam, ne glede na politična neskladja, nesoglasja, ki so seveda posebno legitimna in ki seveda odražajo demokratično voljo družb na eni in na drugi strani. Če odgovorim gospodu Broku in upam, da mu bo to kdo povedal, prej ali slej, glede na to, da ga ni tukaj več. Srbija dejavno sodeluje v regionalnih pobudah in je storila veliko v smeri sprave. To je citat iz e, mnenja Evropske komisije. Srbija vodi vse regionalne pobude, južno, e, torej e, jadransko-jonska pobuda, torej tri pobude in dosedaj ni bilo nobenih pripomp na to, kako smo vodili te tri inštitucije oziroma e, pobude. Ne glede na to, da obstajajo odprta vprašanja, s katerimi smo soočeni. Torej, svoje predsedovanje v tem kompleksnem trenutku smo vendarle peljali tako, da se nihče ne pritožuje. Kar govori o tem, da resno jemljemo svojo regionalno vlogo. In govori tudi o tem, kako vidimo prihodnost našega dela Balkana. E, ko govorimo o Bosni in Hercegovini, je naše stališče zelo jasno. Spoštujemo suverenost in teritorijalno celovitost te in vseh drugih držav članic Združenih narodov. S tem delno odgovarjam tudi na vprašanje o Abhaziji, o Severni Osetiji. Srbija spoštuje eh, eh, končno listino Helsinkov in eh, listino Združenih narodov, kar se tiče torej Srbije. Eh, menimo, da imajo vse članice ustrezno uh, pravico do suverenosti in tu ne delamo nikakršnih razlik. Pa če začnemo za Srbijo, pa, uh, pa če gremo naprej, potem to velja tudi za Bosno in Hercegovino in tako naprej za vse druge države v svetu. Gospa Lunaček, vprašali ste, kako je z izvajanjem sporazumov. Naj povem tole. Za nami je nekaj zelo težkih in napornih mesecev. Veste, če, ima, če poteka nek potek, eh, eh, pogajalski proces, potem seveda pričakujete, da bodo problemi, na katere naletite, obravnavani v tem procesu. Ne pošljete takoj oboroženih sil, ko se proces nekoliko zapelje v slepo ulico. Kaj se je zgodilo pa 25. julija letos? Šlo je za množično gibanje prištinskih specialnih enot, imenovanih Rosu, na področje severnega Kosova. Brez vsakega opozorila, brez sporočila, brez opozorila, vsaj, niti, niti Kafor, niti Eulex, niti mednarodni, eh, glavni mednarodni igralci niso dobili nikakršnega obvestila o tem. In tu se je zdalo vprašanje, ali skušate stvari rešiti v dialogu, ali pa skušate stvari rešiti tako, da pošljete oborožene sile nekam. To je vprašanje. Torej, ko imate težave v dialogu, to so, stvari, to so resne stvari, skušamo rešiti resna vprašanja, ki so se nabrala skozi čas, skozi dolga, dolga leta so se nabirala ta vprašanja. In če en krok pogajanj ne prinese rešitve, ki bi bila, ki bi bila všeč eni strani, ali, ali naj ta stran takoj pošle eh, eh, oborožene sile. To so storili in to je seveda sprožilo, da se je vse prebivalstvo tega dela, torej severnega Kosova, da je prišlo na ulice in je začelo blokirati ceste in tako naprej. Veste, 97 odstotkov prebivalcev tega dela Kosova zelo resno razmišlja o svoji prihodnosti. To je pač del enačbe. In če pošljete tja oborožene sile, ta, takoj, ko vam nekaj ni všeč, kar se je eh, dozgodilo v dialogu, potem ne moramo iti naprej na ta način. Skratka, kar se je zgodilo julija, je to, da se je vzpostavilo neko stanje, v katerem je stabilnost bila postavljena zelo močno pod vprašaj. In to ni neko ozračje, v katerem bi bilo lahko izvajati stvari, za katere smo se dogovorili. Nekatere so bile, nekatere se izvajajo. Večina naše energije in časa je bila porabljena pa, porabljena pa zato, da umirimo stanje na severu Kosova, kar je povzročil oborožen udor na severno Kosovo, udor, o katerem se z nikomer niso pogovorili. Skratka kot sem že rekel, izvajanje nekaterih stvari je že, se, je, se je že začelo, večino časa pa smo porabili za izboljšanje posledic oziroma uh, reševanje posledic enostranske uh, akcije Prištine. Zdaj se spet pogovarjamo, spet govorimo o tem, kako bi izvajali dogovore. Imamo skupine za izvajanje, delovne skupine, ki se ukvarjajo s tem. Uh, In tu naj povem, da smo trdno zavezani temu, da gremo naprej v tem mirovnem procesu v dobri veri in seveda z uravnovešenim, uravnoteženim pristopom, kot velja za evropske vrednote in standarde sicer. Naj vam povem pošteno, ta zaveza, da to storimo, ni povezana z našo evropsko prihodnostjo. To mi sami želimo in potrebujemo. Zato, da bomo vzpostavili normalno življenje, da bo pri nas stabilno okolje, da bomo resnično nek normalen del sveta. Rešitev tega problema ne bo pospešila našega pristopanja k Evropski uniji. Zelo neumno bi bilo, če bi pričakovali, da bo rešitev vprašanja Kosova pospešila pristopanje Srbije k Evropski uniji. Ampak vsekakor smo zavezani pa rešitvi tega vprašanja, tako kot smo bili zavezani reševanju eh, vprašanja, ki se je tikalo Haškega sodišča. Vedeli smo, da nas to ne bo, da ne, to ne bo pospešilo našega pristopanja k Evropski uniji. Vedeli smo, da je tako in tudi ni se to zgodilo. Ampak nismo razočarani, to smo počeli zaradi samih sebe. Veliko ljudi je mislilo, da vprašanje sodelovanja z Haškim sodiščem bo pomenilo, da bomo mi hitreje stopili po evropski poti. Po evropski poti. Nismo vedeli, da temu ni tako in res je, izkazalo se je, da res. Smo pa to počeli zaradi svojega lastnega trdnega prepričanja, da je proces sprave nekaj, kar mora, eh, kar nas pelje v smeri vzpostavitve in ugotovitve resnice. Za zločine je treba. Nekdo mora za zločine odgovarjati. In Tako smo razmišljali. Isto je s Kosovom. Vemo, da nas to ne bo peljalo hitreje proti Evropi, hkrati pa vemo, da moramo ta problem rešiti, kajti nihče ga ne bo rešil namesto nas. In zato smo zavezani temu reševanju, reševanju na miren diplomatski način, tako kot smo bili zavezani temu v preteklosti. Potem je to vprašanje ali bo nekomu zmanjkalo potrpljenja. Mi si tega ne moremo privoščiti. Mi tam živimo, ne moremo nikamor drugam. Torej, potrpljenje nam ne sme zmanjkati, moramo ostati potrpežljivi, zavezani temu, da rešimo to vprašanje in vse druge zadeve na Zahodnem Balkanu. Skratka, mir in stabilnost sta v našem interesu in si ju želimo, da bi tam ostala za, za vse večne čase, tako kot si želi celotna Evropa. Ko govorimo o razdelitvi ozemlja, mi smo proti delitvi držav. Proti tem, da drž temu, da se države delijo kakorkoli. Tega ne zagovarjamo. Ne želimo si tudi tega, da se deli Srbija. In to je bilo postavljeno pod vprašaj za enostransko razglasitvijo neodvisnosti Kosova. Državljanstvo za Srbe na Kosovo. Namreč rusko državljanstvo za srbske prebivalce na Kosovo. Mislim, da je bilo to napačno razumljeno. Ljudje niso govorili takrat o tem, da bi emigrirali v Rusijo, da bi spremenili, da bi zamenjali kraj prebivanja, ampak gre za to, da se ljudje počutijo nezaščitene. Šlo je bolj za klic za poziv k zaščiti. Zakaj se počutijo nezaščitene? Zaščitene to pa je resno vprašanje, ki bi zahtevalo nekaj več časa. Vsekakor Srbi na Kosovu se ne čutijo varne. Sicer ne bi tako masovno pozivali k čemu takemu. Kako je z načrti za prihodnost? Naši načrti za prihodnost so taki, da želimo stopati naprej po tej poti, da želimo ostati v dialogu, ostati zavezani pogajanjem, ne glede na to, kaj bo prihodnost prinesla, tudi stališča pristopanja oziroma približevanja Evropski uniji. Verjamemo, da sprejemanje pravil, zakonov, standardov nas bo pripeljalo bližje. In zato bomo to počeli še naprej. Je pa seveda vprašanje, kako verodostojni in kako močni bomo pri tem početju in pri teh naporih. In v tem smislu lahko, da, lahko pomeni dobro novico odločitev 9. decembra, kot sem že omenil. In še zadnje vprašanje, na katerega naj odgovorim v zvezi z Sanžakom, srpskim delom naše, torej delom Srbije. Govorilo se je nekaj o uh, usponu radikalnega islama v tem delu Srbije. Tu imamo, tam imamo kar nekaj pomembnih verskih voditeljev, ki zelo, ki so zelo ostri v svoji retoriki, ki seveda spodbuja sovraštvo in nestabilnost v tem delu sveta. Veliko delamo s svojimi državljani, z lokalnimi oblastmi, ki so zavezane harmoničnim odnosom med posameznimi eh, narodnostnimi skupinami v Srbiji in resnično, iskreno upam, da eh, z spoštovanjem zakonov in zavez da bomo skupaj s prebivalstvom zmanjšali operativni prostor za takšne ekstremiste, za takšne uh, uh, torej ljudi, ki tam so in skušajo delovati. Kar se tiče Romunov in Vlahov, ste zastavili vprašanje. Zelo uh, uspešen obisk je imel, je imel predsednik Basesko v Srbiji. Na dolgo in široko smo se pogovarjali o teh zadevah in lahko vam povem, da bilateralno tu zelo dobro sodelujemo z Romunijo, zato da bi zagotovili, da bodo ta vprašanja rešena v prihodnosti. Dobri odnosi obstajajo med Srbijo in Romunijo in v duhu takšnih dobrih bilateralnih sosedskih odnosov bomo še naprej obravnavali ta vprašanja. Smo pa slišali, kako je s tem in razumemo seveda tudi stališče romunske vlade. Naj se vam zdaj zahvalim za vaš čas, za vašo pozornost. E, oprostite, na to vam bom moral odgovoriti prek veleposlaništva, namreč kako je z vračanjem udbinih arhivov, ampak zagotavljam vam, vam da, bomo, da boste dobili ta odgovor. Namreč, kar se tiče teh zadev iz komunistične preteklosti v Srbiji, to so delikatna občutljiva vprašanja. Mi smo imeli srečo, da nismo imeli takšnega zatiranja kot v nekaterih drugih državah, ampak kakorkoli gre za vprašanje, ki je pomembno in s katerim se bo treba resno ukvarjati in zagotovil bom, da bo odziv, odgovor na to. Ampak karkoli, karko, karkoli bi zdaj povedal, ne bi bilo tako eh, verodostojno, kot bi si sam želel, da je. Ampak vendarle, hvala za vaše vprašanja, hvala za vaš čas, hvala za vašo pozornost, hvala za vaše zanimanje v naš del sveta. Vem, da niste tisti odbor, ki bo odločal 9. decembra, ampak vendarle, bomo zelo veseli vašega razumevanja, vaše podpore uh, v po čim boljših vaših močeh. Hvala lepa še enkrat. E, <coughs> Najlepša hvala vam, gospod minister, in želja, ki ste jo izrazili, to seveda delimo, da bi decembra prišlo do tega priznanja in naš odbor bo eh, poslal delegacijo v Srbijo naslednje leto in upam, da boste takrat tudi že država kandidatka. Ko bomo prišli na obisk, to želimo vam, želimo pa seveda tudi sebi. Sedaj, ko smo prisluhnili vašim besedam in se prepričali o velikih naporih eh, tudi na področju reform, da bi se vaša država približala Evropski uniji. Hvala lepa.